Naslednja točka na dnevnem redu je izjava sveta in komisije o položaju na Poljskem. Gospe in gospodje, že sedaj želim opozoriti na to, da v, tem, v, tem, v tej razpravi ne bo um, postopka pritegni pozornost predsedujočega in da tudi ne bom dovolil modrih kartonov. ne zdaj ne bomo začeli razprave o poslovniku temveč začeli bomo s to razpravo pa se trudite kolikor hočete konferenca predsednikov je tako odločila pa bomo s tem začeli in političnim skupinam je bilo to tudi sporočeno. E, gospa predsednica vlade Sidlo, prisrčno dobrodošla v Evropskem parlamentu. Odločitev o ukrepih komisije in da, da se začne dialog, da bi ocenili položaj na polskem na osnovi mehanizma za zaščito pravne države, to je pr, prvič, da vodimo tako razpravo v Evropskem parlamentu. To je popolnoma nov instrument. Takšnega postopka in takšne razprave doslej še ni bilo. Instrument je marca 2014 predstavila komisija. Vzpostavili so mehanizem za zgodne opozarjanje, kaj pomeni pravna država je jasno um, vprašanje delitve oblasti um, je seveda jedro pravne države in zato je ta razprava osrednjega pomena tudi za prihodne postopke te vrste. Zato izhajam iz tega, da bomo danes delali zelo koncentrirano v vzajemnem spoštovanju. Še enkrat eh, prisrčno eh, dobrodošla, gospa predsednica vlade Poljske in tudi najlepša hvala, da ste um, bili pripravljeni sodelovati pri tej razpravi. Sedaj pa začenjamo z razpravo. Najprej bo govoril v imenu sveta zunanji minister nizozemski gospod, Kondor, gospod Kondors, ki bo govoril v imenu um, predsedujoče svetu. Hvala, gospod predsednik. Evropska unija ni samo trg, temveč to je tudi unija, ki temelji na skupnih vrednotah. Pogodbe EU so kristalno jasne. Drugi člen omenja vrednote, na katerih temelji Evropska unija in pravi, da so to skupne vrednote vseh držav članic. Članstvo v EU ne pomeni samo koristi, temveč tudi odgovornosti. Med eh, glavnimi odgovornostmi držav članic je spoštovanje temeljnih vrednot Evropske unije, pravna država, demokracija in temeljne pravice to nas kot države članice, pa kot tudi Unijo, dela enkrat na svetu. Te eh, vrednote ne delimo samo zato, ker so zapisane na papirju, temveč ker se jih tudi živi v pluralistični in odprti družbi v zadnjih desetletjih, včasih tudi proti odločni opoziciji. Temeljnega pomena so, kaj ti eh, to so zagotovile za mir, za naše državljane in za delovanje demokracije. Vendar niti eh, eh, pravna država niti temeljne pravice niso nekaj samoumevnega. In eh, eh, naši, naš, eh, nam je uspelo in mi smo se naučili iz trpke zgodovine. In večkrat smo rekli, da se nočemo nikoli vrniti v temne čase na naši celini. Želimo imeti eh, celino miru, Ehm, in bili smo tudi uspešni pri tem. In sicer zato, ker smo demokracijo in pravno državo postavili na prvo mesto. In zato je ključnega pomena, da pri tem ostajamo. Um, zagotovitev spoštovanja tega je v odgovornosti držav članic. Nobena država članica nima monopola nad krepostjo in tudi ne nad. Um, tem, kar je slabega. Torej, vendar lahko identificiramo določene pomankljivosti, jih priznamo in tudi poskusimo rešiti. In to, eh, zato gre v demokraciji. Se pravi, da smo pripravljeni za odprto razpravo, kako najbolje ščititi te vrednote v času izzivov. Današnja razprava in hvala, da je svet bil povabljen na to razpravo, eh, je potrebna zaradi ukrepov, ki jih je sprejela demokratično izvoljena poljska vlada. Ti ukrepi in sicer predvsem eh, gre za položaj eh, ustavnega sodišča in za upravljanje javnih medijev. Svoboda, pluralnost medijev zagotavljata pravno državo v demokratični družbi in svet je vidno povdarjal, da so medijska svoboda in pluralizem temeljna vrednota eh, in pomemben stebr in eh, sicer, ker zagotavljajo preglednost, ker vplivajo na javno mnenje, ker zagotavljajo participacijo državljanov v postopkih odločanja. Svet je večkrat povdaril tudi neodvisnost eh, pravosodstva in da je to ključnega pomena seveda tudi neodvisnost ustavnih sodišč. Eh, predsedstvo sedaj v tem trenutku ne more podati ocene. V svetu o tej situaciji nismo razpravljali. Želim pa na kratko nekaj povedati o Polski. Eh, malo držav v Evropi je tako trpelo kot Poljska. Poljska je bila okupirana, vojna je bila tam. Polski duh ni nikoli umrl. Poljska se je borila za neodvisnost tudi eh, v času sovjetske zasvedbe in v tem času. In Um, tudi 1954 so pomagali osvoboditi mojo državo in zato sem jim hvaležen. 2016, 11 let potem, ko se je uh, Poljska pridružila EU, um, e, je seveda med velikimi silami uh, um, Poljska je uspešna politična in gospodarska sila in to je postala demokratična država z močnimi institucijami in Poljaki so bili v stanju zato, ker gradijo na tradicijah. Oni so bili med prvimi, ki so imeli razsvetljeno ustavo in sicer iz leta 1791. Poljska ki Poljaki eh, si zaslužijo spoštovanje za to, kar so dosegli in eh, so seveda v osrčju Evropske unije in Eh, svet je ponosen, da lahko sodeluje v tej razpravi. Parlament je seveda vidno posvečal veliko pozornost zaščiti pravne države, temeljnih pravic v Evropski uniji. Ni noben eh, skrivnost, da moja država, kjer je tudi sedež pomembnih sodišč, prav tako povdarja pomen pravne države tudi v zunanji politiki. 2013 smo skupaj s Finsko in Nemčijo poslali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 Eh, pismo drugim, da bi razpravljali o pravni državi. Če govorimo o financah in ribah, zakaj ne tudi o temeljnih pravicah in pravni državi? In zato bomo imeli tudi 2. Eh, februarja eh, seminar o pravni državi in migracijah. In upam, da jih bo veliko sodelovalo pri tem. Pred dvema mesecema smo imeli prvi dialog o pravni državi v Evropski uniji, tak drugi dialog bomo organizirali maja in eh, tudi eh, eh, rezultate drugih seminarjev bomo uporabili za nadaljno sklepanje. Seveda svet ne deluje sam eh, na tem eh, pomembnem področju. Komisija igra vitalno vlogo pri nadzorovanju eh, dogodkov v Evropski uniji, predvsem kot varuhinja pogodb. In želim eh, Eh, poudariti tudi pomen eh, Sveta Evrope in Beniške komisije. Beniška komisija in Svet Evrope eh, spremljata tudi današnjo razpravo in ta razprava naj poteka nepristransko in v kooperativnem duhu, tako da bomo poglobljeni analizi dejstev prišli do ustreznih zaključkov. Um, naslednji um, torej gre seveda tudi za začetek strukturiranega dialoga s um, poljsko vlado. S um, predsednico vlade gospod Sidlo sem že eh, govoril danes in danes bo predstavila svoje poglede tudi Evropskemu parlamentu. Na vsak način želimo znotraj naše evropske demokracije obravnavati to vprašanje in eh, dati dobre prispevke k rešitvi tega vprašanja. Hvala. Najlepša hvala. Preden dam besedo podpredsedniku komisije, dame in gospodje, dragi gostje, eh, prisrčno dobrodošli. Veliko obiskovalcev je danes tukaj, veliko vas je pripovedovalo sem, eh, vendar pa moram opozoriti tudi na poslovnik, eh, torej tisti, ki ste prisotni na tribuni, ne smete izražati svojega navdušenja ali pa neodobravanja. Gospod eh, Timmermans, eh, spoštovani predsednik Evropskega parlamenta, eh, gospa premjerka, gospod predsedojoči svetu, rad bi predstavil razloge za odločitev Evropske komisije, da oceni situacijo na Polskem. Gre tudi za vprašanje, kako nadaljevati z konstruktivnim dialogom z Polsko, tako da ne bi prišlo do sistemske grožnje za načelo pravne države. Gre za eh, okvir 1214 in razlog za ta primer eh, je eh, zakon o ustavnem sodišču in pa spor glede števila sodnikov. Načeloma bi o tem moralo odločiti ustavno sodišče samo. Vendar pa, glede na trenutno situacijo, druge inštitucije na polskem niso spoštovale odločitve ustavnega sodišča. Zaradi tega se pojavlja negotovost eh, glede eh, delovanja ustavnega sodišča. Poleg tega pa se je polski parlament odločil, da bo skrajšal mandat predsednika in pa podpredsednika sodišča. 28. decembra je eh, bila sprejeta eh, sprememba zakona o ustavnem sodišču. In zaradi tega bo delovanje ustavnega sodišča eh, v prihodnosti veliko bolj težavno. Glede na to, da ustavno sedišče igra pomembno vlogo v polskem uh, ustavnem sistemu, obstaja grožnja, sistemska grožnja za načelo uh, pravne države. Podobno pa velja za eh, nov zakon o medijih. Potrebno je namreč spoštovanje eh, temeljnih človekovih pravic in pa svobode medijev. Svoboda me medijev in pa pluralizem sta tesno povezana z temeljnimi človekovimi pravicami, še prav posebej eh, z svobodo govora. Zato komisija meni, da je potrebno ta zakon oceniti in sicer glede na načelo spoštovanja pravne države. Evropska unija temelji na skupnih vrednotah, ki so zapisane v drugem členu pogodbe o Evropski uniji. Še prav posebej eh, je pomembno načelo pravne države. Medsebojno zaupanje med državami članicami je odvisno od eh, spoštovanja načela pravne države v vseh državah članicah kadar se zdi, da so nacionalna jamstva na tem področju omajena, se mora Evropska unija odzvati. Rad bi povdaril tudi, da Ustavno sodišče na Polskem igra ključno vlogo pri zagotavljanju skladnosti zakonodajnih reform, ki jih eh, nameravajo eh, izpeljati na polskem z ustavo. Zaradi tega je vprašanje spora v povezavi z ustavnim sodiščem eh, ključnega pomena. To sodišče more, mora igrati svojo ulogo kot mehanizem za zaščito pravne države. Polsko sem eh, obiskal 23. Eh, decembra in odgovori, ki sem jih takrat eh, prejel, niso bili zadovoljivi. Naše skrbi se niso povsem razpršile. Načelo pravno države omogoča strukturirano obravnavo tega vprašanja v sodelovanju z polsko vlado. Uporabljati moramo načelo pravne države na konstruktiven in odprt način. Pogovarjati si moramo, ne pa si nasprotovati. In pred približno eno uro sem prejel še eno pismo v odgovor na moje pismo iz eh, prejšnjega tedna. In to, ta odgovor bomo ocenili na konstruktiven in eh, pa na eh, sodelujoč način. Seveda o tem ne morem govoriti sedaj, kaj ti potrebna bo previdna ocena tega pisma, ki sem ga prejel še pred eh, dobro uro. Rad bi povdaril, da smo šele na začetku eh, postopka eh, v tem okviru. Ta okvir jim je preventivne narave. In eh, pričetek tega postopka eh, ne vpliva eh, na končni rezultat. Upamo, da bomo našli ustrezne odgovore ter da bomo lahko vzpostavili konstruktiven dialog z polsko vlado. Pri tem dialogu želimo sodelovati nepristransko, opirati se želimo na dokaze eh, in pa sodelovati. Evropska komisija povsem spoštuje soverenost Polske, svoje naloge izvaja na objektiven eh, in nestrankarski način, tako kot v primeru vsake druge države. Spoštuje le naloge, ki jih nalaga pogodba, eh, ki so jo podpisale suverene države članice Evropske unije. Našo oceno bomo izvedli v tesnem sodelovanju z Beneško komisijo sveta Evrope. Glede na moje predloge je tudi eh, Poljska prosila za oceno Beneške komisije. Pretekli teden smo poslali pismo polski vladi. In, vsem, in sicer v tem prijateljskem duhu, eh, ki sem ga ravno kar orisal. Mislim, da je tako odgovorila tudi Poljska. Previdno bomo pregledali ta odgovor, potem pa eh, bomo nadaljevali dialog z polsko vlado in upam, da bomo to vprašanje kmalo rešili. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod eh, Timmermans. Sedaj eh, pa premijejka Polske, gospa Šidlo. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani predsednik, podpredsednik komisije, spoštovani predsedujoči svetu, dame in gospodje. Najlepša hvala, da lahko danes v Evropskem parlamentu spregovorim o Polski. Hvala lepa za to povabilo in hvala lepa za priložnost, da imamo dobro vsebinsko razpravo, kajti to se mi zdi zelo pomembno. Če imate pomisleke, eh, potem, pra, potem je prav, da jih danes odpravimo. Govorimo o spremembah, ki smo jih uvedli na polskem. Te spremembe smo uvedli zaradi tega, ker smo eh, zmagali na demokratičnih volitvah jeseni 2015 in eh, polski državljani so se demokratično odločili, da so eh, spremembe, ki jih je predlagala naša stranka, zakon in pravičnost, spremembe, ki jih želijo na polskem. Takšna je bila odločitev polskih državljanov. Zahvaljujem se vam da imam danes priložnost, eh, da spregovorim eh, v tem parlamentu v imenu polske vlade, še prav posebej pa v imenu polskih državljanov. Svoboda, enakopravnost in pa suverenost so temeljne vrednote na polskem. To so vrednote, za katere so se Poljaki boli, borili in sicer dolga leta in to so vrednote, ki jih nad vse cenimo. Svoboda, suverenost, enakopravnost, pravičnost. To so tiste vrednote, na katerih želimo uh, razvijati naš eh, narod. In upam, da boste po mojem današnjem govoru prepričani v to, da eh, Poljska spada v enotno Evropo. In sicer enakopravno. Da lahko Poljska stoji ob boku vašim državam, državam, ki jih zastopate tukaj v Evropskem parlamentu. Dame in gospodje, imam občutek, da Je veliko nepravičnih izjav eh, o polski ali pa o polski eh, vladi, da prihaja do veliko eh, neupravičenih ocen in mislim, da so razlog za to nepravilne informacije, mogoče tudi zlo namere posameznikov, ampak mislim, da je takšnih posameznikov malo. Družbo moramo izgraditi na zaupanju na spoštovanju raznolikosti in na načelu združenosti v eh, raznolikosti. To so vrednote, ki smo jih sprejeli, kajti eh, so zelo pomembne za varnost in pa za enakopravnost. Le enotna Evropa. Evropa, ki eh, jo bodo krepile njene države članice, se bo lahko soočila z izzivi, ki so danes pred vrati. To so izzivi, s katerimi se moramo spopasti skupaj. Poljska je pripravljena podpreti Evropsko unijo pri težavnih odločitvah. Poljaki so pripravljeni podpreti Evropo pri teh pomembnih izzivih. Smo del enotne Evrope in to je za nas neprecenljiva vrednota. O polski zgodovini je bilo danes tukaj že govora. Polska zgodovina ni lahka zgodovina. To je zgodovina naroda, zgodovina, ki je zaznamovana z velikimi bolečinami. Naši stari očetje so prelivali kri, zato da bi bili danes del združene Evrope hkrati eh, pa eh, so se borili tudi za druge evropske narode. Dolga leta, dolga desetletja smo se, se morali boriti za to, da smo dosegli svobodo govora, da smo eh, lahko vzpostavili lastno državo. Zato smo se borili in tega si ne bomo pustili oduzeti. Kajti tega smo se naučili v Evropi. Smo evropejci in na to smo ponosni. Pri volitvah, ki so potekale jeseni leta 2015, so Poljaki izbrali program, ki smo ga predstavili mi, eh, stranka Zakon in pravičnost. S tem programom smo zmagali na volitvah. Poljaki so izbrali program, ki temeli predvsem na tem, da se približamo tistim državljanom, ki jim po dolgih letih članstva v Evropski uniji ne gre ravno najbolje. Mogoče je to presenetljivo za vas, eh, drage dame in gospodje, ampak Poljska, če tudi je članica Evropske unije, če tudi je velika država, se še zmeraj spopada z eh, problemi eh, kot so recimo nizke plače med mladimi, visoka brezposelnost med mladimi številni otroci na polskem prejmejo edin eh, topel obrok eh, v eh, šoli, številni nimajo dovolj sredstev za nakup zdravil in številni morajo sprejemati težke odločitve, ali naj unovčijo svoj recept ali pa naj poravnajo račune. Takšna je polska stvarnost in številni Poljaki imajo občutek, da smo na njih pozabili. Zato skušamo danes izgraditi Polsko, ki bo izgledala tako kot Evropska unija, eh, kjer bo eh, vladala enakopravnost, eh, kjer bodo vsi državljani imeli enake priložnosti. Na ta način se bo lahko Polska še hitreje razvijala. Predlagali smo program z povsem jasnimi rešitvami. Program, ki se na podoben način izvaja tudi v drugih evropskih državah. Za vzgled smo si vzeli druge evropske države, kajti menimo, da se moramo učiti iz eh, zgodb o uspehu v Evropi. Da se moramo učiti od tistih, ki eh, so se uspešno, uspešno odzvali na probleme. Številni eh, polski državljani imajo danes občutek, da uh, moramo zagotoviti enake možnosti za vse in naš program je program za te državljane. Volitve so vodile v vzpostavitev današnje vlade in uh, zaradi tega zaupanja želimo zagotoviti dober preobrat na polskem. Želimo uresničiti obljube, ki smo jih dali Poljakom pred volitvami. In za prvimi potezami naše vlade eh, se pomikamo po tej poti. Uresničujemo zahteve polskih državljanov gre za eh, temelje razvoja polske države. Pri tem spoštujemo ustavo in načelo pravne države, spoštujemo zakone in eh, spoštujemo evropske pogodbe in predpise. Kajti še enkrat ponavljam, smo del Evropske unije. Smo in bomo tudi v prihodnosti del Evropske unije del Evrope, ki se razvija, del Evrope enakih priložnosti. In želimo si Evropo, ki bi spoštovala vse svoje državljane, ki bi poskrbela za razvoj vseh držav, ki so del Evropske unije. Le na ta način si lahko zagotovimo prihodnost. Eh, takšna bo naša prihodnost eh, in zato eh, si želimo ostati članice Evropske unije. Želite se zauzemamo za načelo pravne države in za demokracijo. Mi smo država, ki je prva uvedla ustavo. Ustava nam je sveta. V zadnjem času ni bilo nobenih kršitev ustave na polskem. Torej, moram ugotoviti, da če tudi sem zelo vesela, da sem lahko danes tukaj z vami, da lahko predstavim stališče Polske, da ne vidim nobenega razloga, da bi toliko časa posvetili Polski in uh, vprašanjem povezanim z Polsko. Mislim, da je veliko večjih problemov, ki bi se jim morali posvetiti. In eh, mislim, da se Evropa trenutno srečuje z številnimi izzivi, ampak danes sem tukaj zaradi tega, ker želim dialog z vami. Želim se pogovarjati o Polski, eh, želim izkoreniniti vaše pomisleke in globoko sem prepričana, da če bomo pokazali dovolj dobre volje, potem bomo lahko po tej razpravi vsi prepričani, da je Polska močna država, ki se dobro razvija da je Poljska močna, dobro razvijajoča se članica Evropske unije, na katero smo lahko ponosni vsi, dame in gospodje. Prevladujeta predvsem dva pomisleka. Ustavno sodišče in pa zakon o medijih. Ustavno sodišče, dame in gospodje, je inštitucija, ki ima zelo dober položaj na Poljskem. Sodišče deluje, Medtem ko tukaj govorimo, pred nekaj urami je ustavno sodišče sprejelo odločitev. Torej, lahko ste prepričani, da sodišče deluje. Nič hudega se ne dogaja na polskem. Sprejeli smo zakon o ustavnem sodišču, ampak v skladu z evropskimi standardi. Nobenih odstopanj ni uh, v primerjavi z drugimi državami. Zakon smo morali spremeniti, Ester je junija 2015 prejšnji parlament, prejšnja vladajoča koalicija sprejela zakon, Zakon, eh, za katerega je ustavno sodišče 3. decembra 2015 dejalo, da je v nasprotju z ustavo in naj vas opozorim na to, da je bilo to mnenje ustavnega sodišča na zakon prejšnje vlade. In tudi številni izvedenci so upozorili na napake v tem zakonu. Kršitve ustave v uh, času prejšnje vlade, te kršitve smo morali popraviti. prejšnja vlada je prekršila preveč pravic. Beneška komisija je v svojem mnenju jasno zapisala, da mora ustavno sodišče zagotavljati večjo demokratičnost in eh, da pre, predstavniki vladne koalicije ne smejo uh, eh, zauzemati preveč mest v ustavnem sodišču, pa se je to kljub temu zgodilo. Kljub temu, da je izvoljeni predsednik želel, da ta odločitev ne bi bila sprejeta. Potem se je predsednik odločil, da Eh, ne bo presegal eh, sodnikov, ki so eh, bili izvoljeni v skladu z napačnimi načeli oziroma imenovani. Parlament je potem popravil to situacijo in deloval v skladu z svojimi pristojnostmi. Iz vidika načela pravne države imamo sedaj 15 eh, zapriseženih sodnikov na ustavnem sodišču, torej ravno toliko, kot jih predpisuje ustava. In večina ustavnih sodnikov je imenovala še prejšnja vlada. Samo pet od 15 sodnikov je bilo izvoljenih v času moje vlade. Zakon in pravičnost, eh, torej eh, naša stranka si nikoli ni prizadevala za to, da bi eh, upravljala z ustavnim sodiščem. Vedno smo si prizadevali za vzpostavitev ravnotežja. Drage dame in gospodje, Osem od petnajstih sodnikov je imenovala opozicija. Mislim, da eh, to kaže na veliko spoštovanje opozicije in mislim, da nas to uh, tudi razlikuje od prejšnje vlade. Spoštujemo opozicijo, spoštujemo njene pravice, želimo si vzpostaviti dialog z opozicijo in uh, skupaj z njimi želimo rešiti najpomembnejša vprašanja na polskem. Da bi ohranili pluralizem v ustavnem sodišču smo uh, skušali ustavno sodišče zasnovati v skladu z vzgledom drugih držav. Obstajajo tudi pomisleki glede kvalificirane večine, dvotretinske večine, eh, za odločitve ustavnega sodišča. Odločitve ustavnega sodišča odločajo o zakonih na polskem. Torej smo menili, da bi morali predpisati enako večino kot pri eh, primerjih na ustavnem sodišču. Eh, enako velja oziroma podobna je situacija tudi druge v Evropi. V Evropski uniji obstajajo države, kjer eh, je zahtevana dvotretinska večina v primeru takšnih odločitev in to najbrž veste. Poleg tega bi rada povdarila tudi, da bi s tem radi zagotovili kompromise med, eh, kompromise med sodniki in eh, na ta način bi radi eh, okrepili pluralizem v okviru ustavnega sodišča. polemika glede ustavnega sodišča je politične narave, ne pa pravne, dr, pravne narave. Ustavno sodišče je sodna ustanova. Ocenjuje, ali so uh, zakoni v skladu z ustavo, ali lahko še naprej veljajo. Medtem pa v nasprotju z uh, drugimi sodišči, ustavno sodišče ne odloča o konkretnih ukrepih. Torej, ukrepi, ki so bili sprejeti decembra, več ne veljajo. Bili so odpravljeni iz pravnega sistema in to je logična eh, posledica sprejete odločitve. Torej, ni nobenega razloga za to, da bi eh, te odločitve sedaj izvedli. Še nekaj moram povdariti, drage dame in gospodje. Ustavno sodišče je politične narave. In zaradi tega, mo, zaradi tega moramo s tem povezana vprašanja politično rešiti in sicer znotraj Polske. Pripravljena sem se o tem pogovarjati tudi z opozicijo, tako da bodo rešitve, ki smo jih predlagali, tudi sprejete. Sedaj, dame in gospodje, pa prehajam k spremembam, eh, ki veljajo za medije. Sprijete so bile odločitve, ki ne kršijo evropskih predpisov. Gre za poskus, da bi zagotovili, da bi mediji poročali objektivno in eh, ne politično obarvano. Doslej je bila situacija takšna, da eh, so eh, se, si številne skupine na polskem prizadevale, da poročanje medijev ne bi bilo objektivno. Naš eh, zakon zahteva objektivno poročanje in spoštovanje načela neutralnosti. Pred tremi tedni je parlament sprejel eh, nov eh, zakon in sicer za radijske postaje in to je prvi korak pri spremembi zakonodaje. Skušali smo urediti nadzor nad mediji, namreč doslej eh, naši, naša zakonodaja ni bila v skladu z evropsko zakonodajo. Zato je bilo izjemno pomembno, da eh, smo eh, nacionalni nadzorni odbor ločili od drugih deležnikov, ki delujejo na trgu medijev. Da je bilo to potrebno, kaže tudi mnenje Beniške komisije. Nismo uh, pa napadli neodvisnosti javnih medijev in tega tudi ne bomo počeli v prihodnosti. V prihodnosti bomo sprejeli nove zakone, uh, ki bodo okrepili javne medije in ki bodo omogočili okrepljeno financiranje javnih medijev. Tudi tukaj se opiramo na rešitve v številnih drugih državah članicah Evropske unije. Dame in gospodje, vlada Republike Polske je pripravljena na razpravo. Želimo si, da bi na polskem skupaj z drugimi političnimi strankami, skupaj z drugimi političnimi akterji skupaj z vami pripravili dober načrt za Polsko. Pripravljeni smo na dialog, pripravljeni smo na pogovor in pripravljeni smo na to, da skupaj najdemo rešitve eh, za polske probleme. Mislim, da si vsi želimo, da eh, bi eh, pri reformah imeli tudi podporo Evropske unije. Poljska si želi eh, biti eh, či, eh, neodvisna in pa suverena članica Evropske unije, ki uživa tudi podporo Evropske unije. Vendar pa mora biti pri političnih odločitvah naša suverenost neokrnjena. Sedaj sem pripravljena na razpravo z vami, pripravljena sem vam posredovati številne informacije in to velja tudi za druge člane moje vlade. E, Poljska je čudovita država, e, Poljaki so ponosen narod, želimo biti prvaki v Evropski uniji, to je naš sen, to je sen eh, poljskih državljanov in predolgo smo morali čakati na to, eh, da smo si zagotovili eh, svobodo, pravičnost in pa neodvisnost. Eh, vse to so za nas eh, preveč pomembne vrednote, da bi se jim danes odrekli. Te vrednote so neprecenljive za vse polske državljane. Hvala lepa za vašo pozornost in upam, da bodo moja pojasnila, pomagala pri tem, da boste imeli pravilne informacije o situaciji na polskem. V duhu medsebojnega razumevanja in sodelovanja pa eh, bomo lahko izgradili prihodnost za Evropsko unijo in Polsko. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospa predsednica vlade v imenu Evropske ljudske stranke bo spregovoril gospod Gonzales Pons señora primera ministra gospa predsednica vlade predsednik moje skupine manfred weber je nemec zato se je odločil da bo dal meni besedo kot podpredsedniku tako da nihče ne bo narodnost v, eh, uporabil kot izgovor zato da bi, bi se izognil svojim odgovornostim um, gospa uh, eh, premijerka uh, Druga največja delegacija v naši skupini je ravno polska delegacija, ampak danes se ne bomo dali eh, besede eh, samo polskim poslancem, zato da se nihče ne bo izgovarjal na notranja tranja trenja. Uh, gospa premijeka, govorim kot španec, španec iz uh, Evropske ljudske stranke, lahko bi pa govoril kdorkoli drug iz naše politične skupine. Uh, vsi mislimo enako, Evropska unija je skupek urednot in pravic in šele v drugi vrsti trg. Ponavljam, najprej smo skupina, uh, najprej nas združujejo vrednote, šele potem trg. Uh, Evropa ni samo Brusel, ni samo Pariz ali Berlin. Uh, Evropa, uh, Evropo predstavlja 500 mm, milijonov državljanov, ki želi v miru in solidarnosti živeti med seboj. Evropska unija se je, Poljska se je borila proti vsem diktaturam in jih je premagala, proti nacizmu, takrat smo bili evropejci z Poljsko, potem proti komunizmu in takrat smo bili evropejci z Poljsko. Sedaj se vsi evropejci skupaj borimo proti terorizmu. Ampak eh, avtoritarni režimi ne prihajajo vedno od zunaj, niso odvisni od obdobij ali oseb ampak njegov cilj je odpraviti naše pravice, naše svoboščine. Mm, Poljaki so, kot nažalost tudi Španci, Portugalci, Italijani, Slovenci, Francozi, Nemci, Grki, torej tudi vi vsi veste, da največji sovražniki prihajajo od znotraj. Eh, če želiš nadzorovati izvršno vejo oblasti, če želiš eh, nadzorovati medije, s tem eh, želiš pravzaprav odpraviti demokracijo. Problem ni samo Poljska, problem je v tem, da se ponavljajo napake iz preteklosti, tudi tiste najbolj grozne. Teh ne bi smeli ponavljati, ne bi jih smeli podoživljati. Evropa um, kakršno si želimo, temelji na spravi, ne na zamerah. Smo Evropska unija, ki temelji na rimskem pravu in krščanski morali. Smo Evropska unija, ki priznava samo vladavino prava in zato gre danes tukaj. Želimo razčistiti Ali morda obstaja možnost, da je v vaši državi kakšna izmed teh vrednot ogrožena? Tukaj vas nihče ne obsoja, kritizira, želimo samo ovrednotiti dejstva in dejanja. In to, gospa premijerka, je um, pravi trenutek, da razčistite nesporozume, če ti obstajajo. Nihče ne želi, da bi preventivno obsodili polsko vlado. In, uh, Še manj to želi Evropska ljudska stranka. Vaš um, poslanci, polski poslanci, ki spadajo v našo politično skupino, tega ne bi nikoli dovolili. Um, čakamo na analizo komisije in na gospoda komisarja apeliram, naj bo pri tej analizi izredno previden in dosleden. Uh, Um, gospa premijejka, vi lahko na legitimen način izvajate vladni program, kakor se vam zdi najbolje. Uh, to bodo kasneje ocenili vaši polski voljivci. Ampak ko gre za vprašanje temeljih svoboščin, pravic, uh, se prijatelji ne bi smeli slepiti, eh, moramo si pogledati v oči in povedati resnico, kako se je to zgodilo v primeru grške vlade, kako smo povedali resnico v primeru britanske vlade. Enako od vas pričakujemo, eh, gospa predsednica vlade, da boste danes povedali resnico ne smemo izkrivljati stvari, ne gre za, samo za zakonodajo, za zakon, gre za urednote. Vaša vlada, lahko kot vsaka legitimna vlada, spreminja zakonodajo, ampak. Eh, niti vaša vlada, niti katerakoli druga izvoljena vlada ne more spremeniti naših vrednot. Hvala lepa. Hvala lepa. V imenu socialistov in demokratov ima besedo predsednik Pitela. Socialisti in demokrati so nedvomno na strani tisočih eh, Poljakov, eh, ki so se ta delo pravne države in za demokracijo. Ja, gospa predsednica vlade. Signora primo ministro, noi Gospa predsednica vlade, spoštujemo uh, ton uh, vašega prispevka. Ne eh, želimo postopka zopr državo. Niti ne želimo uničiti demokratičnost vaše države. Imate pravico vladati in pri tem ste popolnoma avtonomni popolnoma neodvisni, ampak spoštovati morate vrednote, evropske vrednote in evropsko pravo. Poljska je eden izmed stebrov Evropske unije. V zgodovini se je borila z totalitarizmom v 20. stoletju in tako je Poljska vzgled za nas vse. Ukrepi vaše vlade, gospa predsednica vlade, pa zanikajo to zgodovino neodvisno ustavno sodišče in pa svobodni mediji, to sta predpogoja za načelo pravne države. Zato podpiramo eh, odločitev Evropske komisije. In eh, hvala lepa gospodu Timarmansu za njegovo izjavo. Evropska unija je skupnost vrednot demokracije, skupnost, ki temelji na načelu pravne države, ki želi močno in neodvisno Polsko. Sprejeli ste določene ukrepe, gospa predsednica vlade. In Dejali ste, da ste pripravljeni na dialog. Eh, to je orisal tudi podpredsednik Timmermans. Poljska je pomembna država. Ne bomo je zapustili. Vi pa Polsko vodite na pot, ki ni v skladu z njeno tradicijo in z njeno zgodovino. Dank. Hvala lepa. V imenu EKR dobi besedo uh, predsednik te skupine, gospod Kamal. Hvala lepa. Ko smo se tukaj zbrali, uh, sem čutil to napetost v zraku. Vsi ste komaj čakali, da boste lahko napadli polsko vlado. Ampak prosim, storite korak nazaj, dovolite Beniški komisiji Sveta Evrope in komisiji naj analizirajo dejanja polske vlade, naj naslovijo te pomisleke, ki so bili izraženi. E, jaz sem se pogovarjal z eh, gospod premijejko in pravi, da nima nobenega Eh, namena spodkopavati eh, pluralnost medijev ali druge stranke. Eh, zakaj se pritožujete, če nova vlada želi imenovati pet na mesto 16 sodnikov za ustavno sodišče, morali bi pozdraviti konstruktivni dialog, ki ga je imel predsednik Duda z predsednikom komisije. Pozdravljamo tudi to, da so pozvali Beneško komisijo naj poda svoje mnenje. Prav tako moramo pozdraviti eh, ločevanje regulatorja in pa um, radiotelevizijskih hiš. Uh, Eh, zakaj tukaj govorimo o poseganju v medije? Ko sem sam pripravljal direktivo o audiovizualnih storitvah, sem bil šokiran, eh, koliko predstavnikov vlade sedi v eh, radiotelevizijskih hišah in ob tem smo popolnoma ignorirali konflikt interesov. Veliko vaših vlad sedi v upravnih odborov, televizijskih hiš, časopisnih hiš. Uh, Eh, danes pa zaradi tega kritizirate Polsko. Tako da, če danes kažete s prstom na Polsko, potem eh, ne bodite presenečeni, če bodo se polski voljivci odzvali na to na ta način, da bodo uh, izbrali še bolj evroskeptične stranke, tako kot se po to podobno dogaja v Italiji, v Franciji, na Mačarskem. Ko je v Evropski parlament prišel uh, Silvio Berlusconi in ko je um, užalil gospoda Šulca uh, z um, nacionalsocialistično preteklostjo Nemčije, ste bili številni Mm, užaljeni. Ampak sedaj vas opozarjam na to, kako želive so lovske vlade z predsednikom Putinom. Lahko si predstavljate, kakšne želitve so to za Poljake, ki so morali trpeti zaradi nemškega nacionalsocializma, zaradi ruskega imperializma. Osredotočimo se na tisto re, resnično krizo, s katero je soočena Evropska unija. Eh, migracije, slaba rast, eh, in brezposelnost. Tukaj bi morali konstruktivno sodelovati s polsko vlado, s Beneško komisijo, morali bi doseči objektivne sklepe, upoštevati bi morali zgodovinsko trpljenje polskih ljudi zaradi razno raznih tiranov. Um, Pripričan sem, da bo nova polska vlada sodelovala vsemi tistimi, ki, bo, ki bodo želeli sodelovati za njo in da bo skušala zagotoviti, da bo eh, Polska še naprej zagotavljala demokracijo, svobodo in pluralnost, za katero so se Poljaki tako dolgo borili. Hvala lepa, gospa predsednica vlade. Hvala, da ste danes tukaj prisotni. Hvala za vaš razpravljiv ton. Skušal bom slediti vašemu zgledu. To ne bo enostavno. Ampak eh, bom poizkusil. Vaša stranka je zmagala na volitvah. Dobili ste močen mandat za vodenje vaše države in to moramo spoštovati. Kot uh, liberalni demokrat morda nisem navdušen nad vsemi vašimi politikami, ampak uh, ni moja naloga, da upravljam vaše delo. Takšna je pač demokracija. Vaša pravica je, da vplivate na medije, da reformirate javno upravo, uh, Ehm, sam sem tudi bil premijer in sem opravljal takšne naloge, ampak danes ne gre za to. Danes gre za naslednje. Mi smo zaskrbljeni, saj se bojimo, da bi vašo večino mm, izkoristili za izkrivljanje ravnovesja moči v vaši državi. Uh, ravno ta sistem ravnovesja vseh treh vej um, oblasti nam zagotavlja, da ne sprejemamo proti ustavne zakonodaje. In zakonodaja v zvezi z ustavnim sodiščem, ki ste jo na hitro sprejeli v parlamentu, počne ravno to. Odpravlja Um, te svoboščine onemogoča delovanje ustavnega sodišča in uh, vi tega niste predstavili v manifestu vaše stranke pred volitvami. Uh, no in prav tako tukaj ne gre za sestavo ustavnega sodišča, za imenovanje sodnikov, ne gre za kvote, ne gre za dvotretinsko večino, ki ste jo vsi Eh, uvedli. Prav tako ne gre za usiljen kronološki vrstni red primerov, ne gre za to. Um, nekatere druge države imajo takšne ukrepe, ampak ne vseh skupaj in ravno za to gre. Gre za kombinacijo vseh teh štirih elementov, ki eh, paralizirajo sodišče in ga onemogočajo pri upravljanju svojega dela. Gospod Kamal, eh, tukaj moramo biti odkriti. Eh, dobro je, da je polska vlada skušala odpraviti napake prejšnje vlade, ampak tega ne naredite na ta način, da paralizirate ustavno sodišče. Mislim, eh, da nekako sami veste, da tukaj obstaja problem to sem začutil iz vašega govora in zato ste verjetno sledili na svetu komisarja Timermansa in ste zaprosili za mnenje Beneške komisije. Uh, ampak nekaj moram povdariti. Slabo bi bilo, če bi se Poljska odmaknila proti vzhodu, uh, bliže nekemu drugemu režimu. Res je, gospod uh, Kamal, nekoč sem uh, primerjal Poljsko z Putinom in vem, da gospodu Kačinskemu ne Putin, ne Rusija uh, uh, ni všeč. Um, ampak rekel sem, da je tukaj ta neugodna resnica ta, da gospodu Putinu ni všeč enotnost Evropske unije. Uh, in to, kar se sedaj dogaja na polskem, bi lahko uh, spodkopalo to evropsko enotnost. Gospa predsednica vlade, ne moremo pozabiti na to, da polska enotnost gre z roko v roki z evropsko enotnostjo in obratno. Uh, ampak, gospa predsednica vlade, zaupam v vas. Uh, poznam uh, Poljake, ki so se borili za solidarnost, za uh, svobodo proti totalitarizmu. Uh, Um, vem, da polsko ljudstvo m, se ne bo nikoli odpovedalo demokraciji. Zato apeliram na vas, gospa premijejka. Ne gre za to, da poslušate mene ali druge evropske poslance. Prisluhnite večino vaših, večini vaših državljanov, ki želijo, da vaša država ostane v tej svetovni družini demokraciji? Hvala lepa. V imenu skupine GUE dobi besedo gospa Cimer. Gospa predsednica vlade Sidlo, hvala, da ste danes prišli v Evropski parlament, da ste pripravljeni poslušati naše kritike in vprašanja. Kot predsednica vlade Eh, ste seveda upravičeni do sprejemanja zakonodaje, do ustavnih ukrepov. Eh, vendar je treba ob tem spoštovati pravno državo, temeljne svoboščine, človekove pravice, kajti to so osnovna načela Evropske unije. Uh, Eh, ampak zato potrebujemo neodvisna sodišča in tudi neodvisne medije. In um, v zvezi s tem vam želimo zastaviti določena vprašanja. Dobro je, da ste privolili v to, da Beneška komisija pripravi mnenje o razmerah v vaši državi. Prav tako pozdravljamo. Eh, dejstvo, da je komisija sprožila mehanizem preverjanja. Eh, prvič eh, je bil uporabljen sedaj ta mehanizem, nikoli prej se to ni zgodilo. In ta mehanizem bi morali sprožiti vedno, kadar pride do kršitev v državah članicah, ne glede na njihovo vlado ali politično konstelacijo. Ehm, vedno moramo biti sposobni v duhu spoštovanja voditi dialog. Tudi ne gre tukaj za demokratično legitimnost polske vlade, gre za um, uh, ustavnost vašega ravnanja. Tega se moramo držati v naši razpravi. No, ampak uh, ti problemi na polskem niso padli z neba. Uh, neoliberalne strukturne reforme trga, ki so bile predpogoj za vstop v Evropsko unijo, niso prinese dobrobiti za vse. Veliko je socialne izključenosti, frustracij in eh, te so bile do sedaj ignorirane. Zaradi tega so se številni Poljaki, ki um, obrnili od Evropske unije, uh, oddaljili so se od razprave o demokratičnosti, o vrednotah, o pravicah. Uh, Evropsko unijo so domeli kot nekaj, kar je so odgovorno za socialne razlike v njihovi družbi in o tem je treba razpravljati. Uh, Um, vi ste rekli, mi odpravljamo napake prejšnjih vlad. Že prej smo imeli vlado na Polskem, eh, kjer je bila zastopana pis, na to pa smo imeli neoliberalno vlado, eh, ki pač se ni ukvarjala z problemom socialne izključenosti ali revščine. In zato menim, da v Evropi ne bi smeli veljati dvojni standardi. Treba je spoštovati temeljne svoboščine in pravice. Te morajo veljati za vse. In zato apeliram na vas, gospa um, Sjadlo. Vi pravite, da želi, biti Evropsk, da želi biti Polska eh, vodilna v Evropski uniji. Jaz se z vami strinjam. Ne želim, da bi Evropo vodila samo Nemčija. Uh, mislim, da bi morali vsi sodelovati med seboj. Zlasti to velja za srednje evropske in vzhodno evropske države, ki so vstopili vstopili v Evropsko unijo leta 2004. Veliko je treba nadoknaditi, eh, morda smo v tem času napravili velike napake v Evropski uniji. Zato vas naprošam naslednje. Če pravite, da želite prevzeti vodilno vlogo, prosim, soočite se tudi z problemom migracije. Ne more potem Poljska reči, 400 beguncev bo sprejela letos. Tako ne gre, lepo vas prosim. In pa drugič eh, vas naprošam naslednje. Poljska eh, se odločila za opt-out pri listini o temeljnih svoboščinah. Ali se vam ne zdi, da bi bil sedaj močen signal, dober signal, če bi vi sedaj odpravili ta opt-out in če bi s tem uh, eh, polskim državljanom omogočili, da polno uživajo uh, svoboščine in pravice iz uh, Evropske listine o temeljnih svoboščinah? Hvala lepa v imenu zelenih dobivcev Ruxpa Harms. Sehr geehrte Frau Premierministerin gospa predsednica vlade. Verjetno ste že razumeli, da današnja razprava kroži o pomislekih glede spoštovanja pravne države na polske. Ampak v ozadju te razprave verjetno čutite vse evropske skrbi. Eh, nespoštovanje pravne države. Eh, bi pomenilo, da lahko pozabimo na Evropsko unijo. V Evropi ne bomo imeli ničesa, če ne bomo ohranili spoštovanja pravne države. Dobro je, da ste nas še enkrat spomnili na ulogo polskega ljudstva, da ste nas spomnili na to, kako se je polsko ljudstvo borilo za vrednote današnje Evropske unije. Kot eh, nemška eh, političarka želim pritrditi tistim, eh, ki so se v zadnjih tednih spraševali, oziroma ne morem pritrditi tistim, ki se sprašujejo, ali je Poljska in druge vzhodnoevropske države bila dovolj zrela za vstop v Evropsko unijo, s tem se popolnoma ne strinjam. Spomnim se tega čarobnega avgusta leta 1980, takrat smo začeli eh, spremljati boj Poljakov za svobodo in demokracijo, ki je pomenil tudi velik prispevek za demokracijo in stabilnost v celotni Evropski uniji. Ampak ravno zato, ker uh, tako zelo cenim ta vaš boj, si danes toliko teže predstavljam, da je vse to res, kar slišim o razmerah na Polskem, odkar ste vi prevzeli vodenje vaše vlade. Eh, in to niso bili samo vaši kritiki, to slišimo tudi od eh, polskega ljudstva. Ne gre samo za vaše politične eh, kritike. Pozdravljam Mateusa Krovskega, ki je danes pripotoval v Štrasburg, ki bo Eh, zelo pomemben tudi v nadaljnih razpravah. Gospe in gospodje, mislim, da je Guy Verhofstadt dobro eh, opisal probleme v zvezi z spoštovanjem pravne države. Ne gre samo za osebje, gre za to, da se ustvarja vtis, da mm, se neka vladna večina odloča za diktatorske prijeme. Ne gre več za razpravo med koalicijo in opozicijo. Čež noč ste sprejeli odločitve, o katerih bi praviloma morali um, razpravljati na dolgo in široko. Um, uh, ta mehanizem za zaščito pravne države um, Torej, mm, razpravljati bi morali o tem, ali potrebujemo ta mehanizem eh, potem, ko bomo slišali današnjo razpravo, potem, ko bomo dobili vse potrebne analize. Ne moramo že sedaj razpravljati o sankcijah. Skupina zelenih vedno men, je bila vedno mnenja, da potrebujemo um, sredstva za preverjanje spoštovanja pravne države. Ne na zadnje je to tisto, kar drži skupaj Evropsko unijo um, ne more biti zato, da bi na to vplivali strankarski interesi. Ehm, pravna država mora veljati za vse, zato bi se mi zdelo dobro, da bi dobili ehm, posvetovalno komisijo za celotno Evropsko unijo, ki bi lahko objektivno analizirala takšne pojave. Hvala lepa za vašo pozornost. Gospod Ivas Kirviš dobi besedo za skupino EFDD. Hvala lepa. Gospe in gospodje, e, kot prvi polski poslanec, ki je spregovoril v današnji razpravi, želim podariti, da bi polske probleme morali reševati znotraj Polske in reševati bi jih morali Poljaki. Zelo sem razočaran, eh, kako nekateri predstavljajo dejstva v tej razpravi. Eh, to je tudi mm, pravno gledano zelo vprašljivo. Eh, kot ste povedali, gospa predsednica vlade, od tega bodo imeli koristi italijani, nemci, mađari. Eh, pravzaprav njihove vlade počnejo vse bolj neevropske eh, zadeve in pravzaprav Evropska unija ogrožena. Na polskem imamo zelo slabe izkušnje eh, z tujim poseganjem v naše notranje zadeve. Zaradi tega smo za 125 let izgubili našo neodvisnost zaradi spora med Rusijo, Prusijo in Avstrijo. Um, dolgo smo živeli od bratske pomoči eh, Rusov, sedaj imamo bratsko pomoč evropskih eh, komisarjev, ampak boljše za Polsko in Evropsko unijo bi bilo če bi Poljska sama skrbela za svoje notranje zadeve. Hvala lepa. Sedaj pa za INF e gospod Marosik. Hvala, gospod predsednik, gospa predsednica vlade, gospe in gospodje. Hvala, Jarek. Zelo blizu sva si kar zadeva najna stališča, govorim za Evropo narodov in svobode, vendar govorim tudi kot Poljak. Kot Poljaka me ne skrbi, če nas odzune kritizirajo, kajti to bi lahko tudi pomenilo, da so poljske oblasti sprejele odločitve, ki so v interesu Poljske, v interesu Poljske države. In to me pravzaprav bi me moralo razveseliti. Tudi nisem, ne veselim se pozitivnih in negativnih stališč tu v dvorani, kajti to ne vpliva na Polsko. Polske probleme rešujemo na Polskem. Vendar problem je, da poteka, tu, da poteka razprava sploh tu in to je problem Evrope, kajti ta razprava je izraz umešavanja zunanjih akterjev, v notranje politične suverene nacionalne zadeve. To je evropska bolezen. Ta razprava nima izpovedne moči, kaj ti pravzaprav ne more sprejeti nobenih odločitev o notranjih zadevah na polskem. Ta razprava pa kaže, kako katastrofalna kako katastrofalen je ta evropski projekt. Očitno bežimo v to razpravo, da bi odbrnili pozornost od problemov, ki jih Evropska unija ni v stanju rešiti. Kot eh, član eh, moje politične skupine želim zato povdariti in pozivam na vse, da vzamete na znanje naslednja. Ta projekt se je izčrpal. Ta projekt je eh, brez zagona in eh, razpada. In če eh, naj bi se razvijala Evropska unija, potrebujemo nov projekt suverenih neodvisnih držav. To je velika naloga, ki je pred nami in to smo dolžni sodržavljanom in tudi našim očitom. Hvala lepa. Sedaj pa samostojni poslanec Korbin Mikem. Hvala, gospod eh, predsednik. Nisem demokrat, sovražim demokracijo, ampak vi ste demokrati, zato vzmite na znanje, da je polski eh, narod izvolil to vlado pod eh, stranko PIS. Eh, Demokracija je tiranija večine, pis ima večino za sabo in lahko vlada tako, kot želi. Če mislite, da je pis slaba stranka, se strinjam z vami, vendar predstavljate si, kako so slabe so bile prejšnje vlade, korupcija, eh, eh, eh pomankljivo spoštovanje ljudi, eh, ropanje. Eh, Ehm, mislim, kako velike pa so bile težave, da so se Poljaki odločili glasovati za pis in v tem videli neko upanje. Razen tega mnenja, da je treba uničiti Evropsko unijo. Hvala lepa. Za skupino ELS dobi besedo gospod Zver. Spoštovana predsednica vlade, ko smo pred dvema letoma sprejemali mehanizem za odkrivanje sistemskih tveganj glede vladavine prava v državah članicah mnogim to ni bilo všeč. prepričan sem da smo naredili prav. tu ne gre le za vprašanje poljske ampak za veliko več gre za spoštovanje vladavine prava nasploh ki je osrednja evropska vrednota. uporaba novega mehanizma evropske komisije bi bila po mojem mnenju še bolj kot za poljsko upravičena kje drugje tudi v moji sloveniji če sem iskren znano je da slovensko sodstvo funkcionira slabo glede na poročilo evropskega sodišča za človekove pravice je eh, slovenija na prvem mestu po njenih kršitvah poleg tega po navedbah eurostata uživa sodstvo v sloveniji najnižji ugled. zato niti ne preseneča glede na eh, nekatera dejstva ki kažejo na politično zlorabo dela sodišč. sedem let so po sodiščih vlačili dvakratnega predsednika vlade in vodjo slovenske opozicije janeza janše in ga tri tedne pred parlamentarnimi volitvami zaprli brez vsakršnega dokaza. res je da je kasneje ustavno sodišče vse obtožbe in obsodbe razveljavilo a politične posledice so ostale. politična zloraba Eh, se kaže tudi v eh, eh, tem da so prejšnji mesec decembra policija vdrla v prostore največje opozicijske stranke sds in hotela zaseči strežnik ki vsebuje elektronsko korespondenco tisoče in tisoče članov zadnjih petnajst let. veliko je še takih zgodb zato evropska komisija ni bila doslej odzivna na težave s katerimi na eklatantne kršitve človekovih pravic na kar smo opozarjali in ki so jih povzročali že tudi ljudje ki so že v prejšnjem sistemu kršili človekove pravice zato slovenija potrebuje še veliko bolj kot poljska tovrstno pomoč na svoji poti v polno vladavino prava. Sedaj pa za socialno-demokratsko skupino gospa Fajon. Lepa, Tudi približno ni moja namera danes, da bi kritizirala Poljsko ali polski narod. Nasprotno, v zadnjih 30 letih je bila Poljska inspiracija milijonom evropejcem kot zgodba o gospodarskem in političnem uspehu. In danes je nepogrešljiva članica Unije to se ni zgodilo samo po sebi to je rezultat močnih in neodvisnih institucij in tudi kritičnih medijev pa vendar ko so temeljne vrednote družbe ogrožene je naša dolžnost da na to opozorimo. najnovejši predlogi poljske vlade so zelo zaskrbljujoči. kot nekdanjo novinarko me posebej skrbi nov zakon o javnih medijih ki je korak nazaj v zagotavljanju neodvisnosti žal preseneča me gospa premierka da trdite drugače kljub zelo resnim opozorilom vrste medijskih organizacij in prepričali nas boste le če bodo naslednji koraki te temeljite reforme javnih medijev uvedli ukrepe in ravnotežja ki so nujna za jamstvo svobode in pluralizem in ne nasprotno. pozdravljam odločitev komisije da preveri učinke zakonodajnih sprememb skozi dialog ki je nujen za vsako iskanje rešitev.

želim omeniti štiri zadeve. Prvič vprašanje jezika. Zadovoljstvom ugotavljam, da je ton današnje razprave in jezik, ki ga uporabljamo v tej razpravi, eh, prepričljiv, močan jezik. Celo cenjen kolega Verhofstadt se je moral malo prilagoditi, kar me eh, neskončno veseli. Želim pa izraziti tudi upanje, da eh, bomo ostali pri tem tonu, kajti to, kar smo slišali doslej, je, je bila pravzaprav jezikovna agresija napram poljski vladi, še preden je ta eh, poljska vlada nastopila svojo eh, službo in to je pravzaprav premjera. Eh, Šlo je za zlorabo jezika, zlorabo komunikacije, če se govori o državnem udaru, naprimer. Se, in eh, oseba, ki uporabi te besede, očitno ne ve, eh, kaj pominijo te besede ali jih eh, izkrivlja. Drugič, dejstva. Gospod predsednik, gospod komisar, prebral sem dokument, ki je bil um, pripravljen po um, kolegijo komisarjev. To ni dober dokument. E, sprašujem naslednje. Odkud dobiva komisija informacije o dejstvih? Kdo vam posreduje informacije in kdo izvaja pravne analize? Opis dejstev je res um, obžalovanja vreden, zaskrbljujoč. Najbolj pa mi je žal, da so bile informacije strani predsednikov vlad bile sicer posredovane, ampak to ni eh, vključeno v dokument, kot da bi to kar vrgli v koš. Odkud dobiva te informacije? Iz medijev. Kako nastane tak dokument? Kako lahko nastane tak dokument, ki je potem um, baza, osnova za sprejetje sklepa? Gospodje, priznati morati tudi kakšna so dejstva in predvsem razkriti vire informacij in tretjič dvojna morala. To je žal kronična in globoko zasidrana potencijalno smrtno nevarna bolezen Evropske unije. Predsednik Podpitela in predsednica Harms sta omenila demonstracije in da sta srcem pri eh, protestnikih. Eh, Um, gospe in gospodje, v zadnjih osmih letih eh, je, so na Poljskem bile številčno še močnejše, še večje demonstracije, ampak vaše srce takrat nekako niso krvavila in nisem zaznal, da bi se gospa Gar Harms ali drugi solidarizirali z množico ljudi, ki so demonstrirali na cestah tudi v Strasburgu in v Bruslju pred vrati parlamenta ali je mogoče kdo od vas stopil do teh oseb in se z njimi pogovoril, ki so imeli eh, nam pomembne zadeve zapovedati. Gospe in gospodje, v zadnjih osmih letih in to je ključna informacija v tej zadevi, torej v zadnjih eh, osmih letih je na Poljskem bila enostrankarska država, se pravi ena stranka je obvladovala vse inštitucije, kontrolirala vse inštitucije. Danes pa slišim, da ne gre za osebne zadeve, da ne gre za osebna vprašanja, tako pravite. Če moja stranka Eh, bi imenovala 14 sodnikov od 15, bi verjetno uh, vsi zagnali vik in krik. Ampak vi rečete, da se ni nič zgodilo, ker uh, se tega niste hoteli lotiti tako iz osebnega vidika. Kje pa ste bili, ko so, nam, ko so masovno odpuščali novinarje iz javnih medijev? v javnih medijih. Vsi razen enega sodnika, vsi razen ene osebe, vse so odstranili. Uh, in ali je kdorkoli se odzval na to, nobenega odziva ni bilo. Torej, ta dvojna morala žal ponazarja, da je v Evropski uniji tako, da so enake države in bolj enake države, stranke, ki so enake in stranke, ki so bolj enake. Če boste tako nadaljevali, potem ne bomo postali mi žrtev te politike, temveč Evropska unija bo žrtev te politike, kajti vi se s tem obračate proti EU in to je jasna prekoračitev vaših pristojnosti. Gospod predsednik, gospod komisar, prav gotovo, gotovo veste, da je inštrument, ki si ga poslužujete, pravno vprašljiv do, eh, e, inštrument. Pravna služba sveta je ta inštrument kritizirala in tudi v pogodbah ni pravega upravičenja za uporabo tega inštrumenta. Nekateri celo pravijo, da v pogodbah ni nobene osnove za uporabo tega inštrumenta. Tu v parlamentu pa želite sprejeti neke vrste resolucijo in um, slišimo, da bo treba analizirati dejstva, ampak resolucijo bi pripravili še pred, pred, pred to analizo, se pravi, da veste že vse, še preden so dejstva na mizi. Torej, ta način se mi zdi, in to ste pravzaprav tudi rekli, eh, to ni samo, pri tem ne gre samo za prekoračitev pristojnosti, kaj ti ni naloga Evropske komisije, da odloča o tem, s kakšno večino naj odloča ustavno sodišče na polskem, ampak iz vaših besed je slišati, kot da gre, kot kot da bi šlo za precedenčni primer. Se pravi, da hočete pritegniti pristojnosti, ki, eh, do katerih niste upravičeni in s tem, da želite eh, z, eh, ustvariti dovršena dejstva, si želite prisvojiti dodatne pristojnosti, v to smer pa gre naša kritika, gospa Infeld, za, social, za liberalce. Hvala, gospod predsednik, dobrodošla, gospa predsednica vlade. Um, veliko je um, podpornikov pred, um, poljske vlade. Torej, ne gre za omešavanje v notranje zadeve, za napade temveč gre za obrambo temeljnih vrednot evropskega projekta. Polska vlada z večino, ki jo je dobila, ima odgovornost, da eh, maksimalizira prostor za opozicijo in za kritiko. Morate okrepiti te kontrole in preglede in ne smete tega oslabiti. Eh, ne vem, ali. Eh, eh, predsednik vaše stranke si je vzel za zgled eh, gospoda Orbana, eh, Orbanov zgled pa je gospod Putin. Torej, ta pobuda Evropske komisije po moje upravičena, ampak nekateri eh, pravijo, da je to tudi samovoljno, zakaj Poljska in ne Mačarska in zakaj ne eh, sprašujemo tudi o Franciji in o izrednih razmirah tam. Eh, se pravi, da potrebujemo mehanizem EU, ki temelji na preglednih kriterijih za ocenjevanje vseh držav članic in tudi inštitucij EU in sicer na enak način. In tu vidim, da se gospod Timerman smehlja, kajti on ve, da mi v parlamentu pripravljamo tak mehanizem in vesela bi bila gospod Timerman, gospod Kunders, če bi svet in komisija Eh, sprejela to povabilo parlamenta, da bi skupaj razvili eh, tak mehanizem za države članice in za evropske inštitucije. Sedaj pa gospa Spinelli za Združeno levico. Eh, delim zaskrbljenost mnogih kolegic in kolegov. Neonacionalizem vaše vlade, gospa Sidlo, uh, ukrepi, ki uh, po mnenju mnogih uh, Poljakov omejujejo svobodo uh, ustavnega sodišča, vse to je v nasprotju z načeli evropskega projekta. Obenem pa želim opozoriti na naslednje. Če je, um, so Poljaki izvolili takšno vlado in um, ali ni tudi Unija z varčevalno politiko, um, privedla do teh velikih neenakosti in do socialnih eh, težav in samo desnica je ustrezno um, ponudila rešitve za te probleme. Zato ne smemo uporabiti različnih kriterijev eh, na mačarskem, na polskem ali včeraj v Italiji. Vlade je treba obravnavati enako. Polska ne sme plačati više cene samo zato, ker eh, je stranka v vladi, um, um, članica politične skupine v parlamentu, ki ni tako močna kot so druge. Sedaj pa za zelene, gospa Sargentini. Hvala, gospod um, predsednik. Zeleni so zaskrbljeni uh, zaradi spolskem in to se nam zdi uh, eh, nasplošno protidemokratično, ampak želim povedati tudi v prisotnosti eh, nizozemskega zunanjega ministra, da potrebujemo več vzajemnega zaupanja in da se ne smemo toliko napadati. In naprimer eh, eh, Severni tok, torej ta povezava od Rusije tudi na nizozemsko. In pravzaprav tudi tu gre za politične zadeve. Bilders je e, tudi spregovoril na podoben način. Gospod e, Rüters, predsednik vlade nizozemske, se ni distanciral od tega. Povabili smo ga, da pride sem in to razloži, vendar je to zavrnil. Vzhodno in srednje evropske države to ne cenijo. Zdi se jim, da ni prav za nizozemsko vlado da se ne angažira pri tem pomembnem projektu. Moramo sprejeti ukrepe, moramo se učiti lekcije v Evropi in na ta način bomo uspešni, če priznamo, eh, kako se počutijo drugi in da iščemo rešitve v dialogu. Gospod Mah za skupino e FDD. Gospe in gospodje situacija, s katero se soočamo, je škandalozna. Evropska unija sprejima ukrepe proti Polski eh, eh, in razmišlja tudi o oduzimu volilnih glasovalnih pravic za Poljsko. Ampak kaj je storila Poljska? Poljska je odločila, da naj bi sprejemali v ustavnem sodišču odločitve z dvotretinsko večino. Eh, vse, kar dela Poljska, Ehm, ehm, so storile druge države članice tudi že prej. To ehm, je, torej Evropska komisija je jezna in jo moti, da stranka, ki je zmagala na poljskih volitvah Evropske unije v sedanji obliki, ne mara, ne sprejemajo diktata pri določanju kvot migrantov. Zato gre in gre za škandalo, škandalozno umešavanje eh, v zadeve suverene države. 1963 je JF Kennedy v Berlinu rekel, uh, ich bin ein Berliner in mislim, da moramo sedaj podpreti Poljsko. In kot ponosen, svoboden državljan pravim po um, Poljsko, da sem Poljak. Für die ENF Fraktion hat jetzt das Wort. Sedaj pa gospod Schaffhauser. Gospa ministrica vlade, gospa predsednica vlade, spoštovani kolegi, gospod Šulc je govoril o državnem udaru in celo o poskusu putinizacije polske politike. Ojojoj. Napad na Polsko je napad eh, na evropski sistem, na demokracijo, na narod, ki se je odločil za neodvisnost in suverenost. Gre za napad eh, na solidarnost, eh, na narod, eh, ki ima krščanske korenine, ki spoštuje humanizem in v humanizmu nimamo nadrejenega evropskega naroda. Ja, Polska Amerika eh, je država, eh, ki je eh, privedla do paca berlinskega zidu. Država, ki spoštuje pravico do življenja, ki spoštuje družino, ki jo sestavljata oče in mati, to je katoliška država in ne liberalna država, ki bi jo nadzorovali mediji in pa uh, finance. Evropski sistem propada, dame in gospodje. Evropska demokracija je diktatura, eh, ki eh, zanemarja eh, mnenje svojih državljanov, recimo, ko so ti glasovali proti Evropski ustavi. Poljska, Mačarska, Slovaška in Češka. Eh, to so države, ki so išle iz revolucije, ki so nastale po pacu berlinskega zudu, nasprotujejo tej diktaturi. Diktaturi, ki želi destabilizirati vse vlade, ki ne delajo eh, z namenom, da bi ukrepile tujo moč. Poleg tega eh, se upirajo tudi nemški aroganci. Nemčija odloča o gospodarski politiki, o politiki prisiljevanja. Gre za kriterije novega evropskega rajha. Torej, pozivam to skupščino, da deluje razumno. Polsko kritiziramo zgolj zaradi tega, ker je konzervativna katoliška država. Država, ki spoštuje svoj narod in si zasluži spoštovanje. No, nažalost moram sedaj to še enkrat ponoviti. Dame in gospodje, gostje eh, na tribunah, eh, prosim, da ne izražate svojega zadovoljstva ali nezadovoljstva z izjavami v dvorani. Smo zelo gostoljubni, ampak na polskem niti pet minut ne bi mogli sedeti na tribuni, če bi se tako obnašali. Sedaj pa dobi besedo gospod poslanec Šoprat. Gospa predsednica vlade, eh, spoštovani predsednik, eh, podpredsednik komisije, dragi kolegi. Ni Poljska tista, ki ima težave z eh, pravno državo, ampak so to evropske institucije. Vsaj tako se mi zdi, ko sem slišal izjavo gospoda Ferhofštata. Evropska komisija se ukvarja s Polsko, zdi se, da ima težave z dejstvi, z stvarnostjo. Če si ogledate, eh, kakšna je bila situacija na polskem pred volitvami, eh, kakšno eh, je bilo stanje ustavnega sodišča pred izvolitvijo stranke zakon in pravičnost, kaj lahko potem ugotovite? Poglejte si eh, le intervju z gospodom Kađinskim, eh, polskim eh, politologom, ki potrjuje, da ni nobenih fašističnih poskusov na polskem. Člani ustavnega sveta kot tudi odbor za nadzor audiovizualnih storitev so imenovani z strani predsednika in zdi se, da komisija uporablja napačne razloge za destabilizacijo polske države. Danes naj povdarim, da sem Poljak, sem na strani polskega naroda, predsednik je prekinil govorca. V imenu skupine ELS dobi besedo gospod Olbricht. Šanovna pani premjer, šanovni panjstvo spoštovana predsednica vlade, dame in gospodje. Polska je naša skupna dobrina, dobrina vseh polskih državljanov in na to dobrino moramo paziti. Mi smo ponosni na našo državo in tudi je potrebno povdariti, da Polska mora biti vzgled eh, v Evropi, čeprav se eh, je v preteklosti pogosto odločila za drugačno pot. Danes imamo premije, premjero v eh, času našega članstva v Evropski uniji. To premije, premjero predstavlja ta razprava. In upam, da je to danes prvič in eh, zadnjič. Gospa predsednica vlade, naj vam povem, da mi eh, k tej razpravi nismo pozvali in da si te razprave nismo želeli. Tukaj gre za ugled Polske na mednarodnem prizorišču. Vem, da ste zmagali na zadnjih volitvah na Polskem in eh, tega rezultata ne postavljamo pod vprašaj. Eh, tudi ne postavljamo pod vprašaj vaših pristojnosti, pristojnosti, ki izhajajo iz političnega programa, s katerim ste zmagali na volitvah. Eh, danes obstaja prepričanje, da lahko zmagovalci storijo vse, kar želijo. In eh, če eh, v to verjamete, potem verjamete tudi v to, da lahko zmagovalec prevzame nadzor nad državnimi inštitucijami. Ampak hkrati se morate zavedati, da je zmagovalec tudi odgovoren. Odgovoren za spremembe v pravnem sistemu. In če ni razloga za zaskrbljenost, kakor pravite, potem morate prevzeti tudi odgovornost za ugled Polske v svetu. In prevzeti morate odgovornost tudi za to razpravo. Polska in Poljaki se ne z, si ne zaslužijo, eh, da bi bili predmet tako kontroverzne razprave in to močno obžalujem. Sedaj pa gospod Weidenholzer v imenu SND. Hvala lepa, gospod predsednik spoštovana gospa ministrska predsednica. Pozdravljam današnjo razpravo pozdravljam to, da to razpravo vodimo na skladen in diferenciran način. Ne gre za predhodno obsodbo Polske. Ne želimo eh, Polske obtoževati kar tako. Polska je pomembna evropska država, ki je, ki je dala pečat evropski zgodovini in kulturi. In um, prispevala je tudi velik del k temu, da smo presegli komunistično diktaturo. Evropa brez Polske bi bila opustila prazna in zato ni vse eno, kaj se dogaja na polskem. Spoštujemo glasovanje polskega ljudstva, to da zaskrbljeni smo zaradi prvih ukrepov nove vlade, ki sprožajo strah pri velikih delih eh, polskega prebivalstva. Eh, zamenjava eh, oblasti je načelo demokracije in ne sme voditi k temu, da se pravila spremenijo na takšen način, da, prihodni, da jih v prihodnje ne bo več mogla spreminjati, možno spreminjati in tega se bojijo številni poljaki. In um, to se dogaja na področju medijev in pravosodja. Spoštovanje uh, manjšin, tudi to je načelo demokracije. Tudi tukaj smo slišali številne pritožbe v tej smeri. Polska nam je eh, podelila eh, inštitucijo okrogle mize in naj eh, spomnim, da je dialog pomemben inštrument. Pozitivno je, da imamo današnjo razpravo, dobro je, da zadevo pojasnimo in to je tudi priložnost za to, da odpravimo nesporazume. Takšne razprave eh, smo vedno vodili oziroma moramo voditi na odprt in odkrit način in tako bomo imeli vsi nekaj od tega, tako Polska, mi in Evropa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Henkel, EKR. Gospa ministerska predsednica, čestitke najprej da ste se osebno odeležili te eh, perverzne inkvizicijske eh, situacije. Gospod Weidenholzer je eh, po pravici opozoril na to, da tukaj eh, ne bo prišlo do nobene predhodne obsodbe. In vprašal je bil predsednika Evropskega parlamenta, kaj je to, ko pravi, da je polska demokracija v Putinovem stilu ali ni to morda predsodek oziroma eh, vnaprejšnja obtožba. Gospod Šulc, že večkrat sem se nekoliko prehitev in Če sem kdaj storil, kdaj kakšno napako, se eh, opravičujem za to. In ali vi nimate občutka, da bi se morali vi danes opravičiti? Spraševanje gospe in gospodje. Profesor Legutke je opozoril na to, da ne smemo uh, uh, uporabljati neke dvojne morale in um, strinjam se z njim in naj vam navedem še nekatere primere za dvojno moralo. Po mojem mnenju bi se morala komisija na mesto za Polsko uporabljati s kršitvami prava evropskih inštitucij ali pa se kršitvami v velikih državah. Naj vam podam nekaj primerov. Največ kršitev Maastrichtske pogodbe uh, eh, uh, eh, se strani evroomočja ali pa uh, nakupi uh, papirja sa strani ECB e ali pa kršitve Dublinskega sporazuma sa strani uh, Angele Merkel. In zakaj se komisija potem zanima za polsko ustavno sodišče, ne zanima pa se za to, da so tri nekdani sodniki nemškega uh, ustavnega uh, sodišča uh, um, nemško begunsko politiko poimenovali kot takšno, da krši ustavo. In kar se tiče medijske politike na polskem, gospod Oettinger, morda bi morali raziskati vprašanje, zakaj uh, je nemški radio, ki se financira uh, s pristojbinami, skozi roza očala poročal o migracijski in bogunski polut, pol, uh, krizi. Uh, Pri tem pa hkrati eh, nemška radiotelevizija sploh ni poročala o napadih na ženske na Gölenski železniški postaji. Nemci morajo, pa, se morajo za padec zidu zahvaliti Poljakom. Gospa Ehm, eh, torej, tisti, ki so prispevali k temu, so sedaj v polski vladi. Sedaj želijo nemški politiki rešiti podnebje, potem eh, begunsko politiko, potem podnebno politiko, sedaj pa želite rešiti še demokracijo na polskem. Spoštovane gospe in gospodje, če katero ljudstvo ne potrebuje eh, lekcije v zvezi s tem, kako dobite demokracijo in svobodo, potem so to Poljaki. Hvala lepa. gospa wikstrm alde gospod predsednik rada bi bila povsem jasna. v evropski uniji obstaja velik problem s katerim se soočamo že dolgo. Danes na nek način kritiziramo to, kar se dogaja na polskem, ampak povdariti moramo tudi to, da se morajo prijatelji vedno tudi na odprt način pogovarjati. In pogovarjajo se, ampak vendarle ostajajo prijatelji. Polska je pomemben del Združene Evrope. Ampak na polskem je treba zaščititi temeljne človekove pravice ne glede na eh, državo članice Evropske unije in ne glede na vlado. Gospod Timmermans ima prav, da mora komisija preveriti to, kar se dogaja na polskem. Ampak vprašanje je, ali se je tudi mačarska obravnavala eh, v tem oziro. Prav je, oziroma čas je, da eh, komisija obravnava vse na enak način, ko gre za temeljne pravice in pa za eh, svobodno pravno državo. Gospa ministerska predsednica, če boste nadaljevali po svoji poti, potem obstaja tveganje, da boste kršili temeljne pravice in da se bo to dogajalo eh, eh, v vsaki državi eh, članice Evropske unije. Zato nehajte stopati po tej poti. Kajti potem uh, bo do države začele padati. Namesto tega bi eh, se morali skupaj boriti za vrednote in spoštovati načela. In ta veliki evropski projekt temeli na tem in to želimo prepustiti tudi naslednji generaciji. Želimo jim dati boljšo Evropo. Hvala lepa. Sedaj pa eh, v imenu Guje, gospod Lojirajk. Gospod predsednik, če sem prav razumel pojasnila, ki smo jih dobili, zmanjšujemo demokracijo zato, da bi jo okrepili. Poljska zahteva, da jo oprostimo listine temeljnih pravic. Ampak sam bi podal drugo pripombo. Kako verodostojna je naša današnja razprava, glede na to, da so se evropske institucije odločile ponuditi 3 milijarde evrov Erdoganovi Turčiji, eh, pričemer Erdogan tudi preganja novinarje, jih zapira in postavlja resnico pod vprašaj. Evropa trgov je nadomestila Evropo vrednot in pluralnosti tiska. Že kar nekaj časa zahtevam, da bi ustvarili opazovalnico, ki bi opazovala svobodo medijev po vseh državah. Ni prepozno, da bi to storili, to bi bil korak naprej. Sicer pa bi lahko enak observatori ustvarili tudi za pravosodje in temeljne pravice v vsaki evropski državi. Hvala. Hvala lepa. Sedaj je pa v imenu zelenih gospod Erika Bras. Gospod Erika Bras. Um, dober dan torej uh, govorim v imenu zelenih leta dva tisoč enajst je več kot osemsto tisoč ljudi dejalo da imajo fizijsko identiteto pred štirimi dnevi pa je to bilo 140 tisoč ljudi podpisalo to, da bi želeli, da se prizna šlezijska eh, identiteta. To, da um, ti ljudje, žlezici, so eh, izpostavljeni eh, diskriminaciji in pregonu. Oni nisi, niso na seznamu etičnih eh, manjšin in pa na seznamu regionalnih jezikov. In to je zelo slab in zaskrbajoč položaj. Ali se je znova rodila agresija in pa ali se bodo znova zatirale manjšine na polskem? To bi bila nedemokratična uh, sramota. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Sedaj pa uh, gospod Bej, INF. E Gospa premijerka, po Viktorju Orbanu ste vi na vrsti, da ste pred nami in se odzivate na obtožbe na račun vaše vlade strani eurokratov. Pod črto se vam uh, očita, da je program, na podlagi katerega ste bili izvoljeni na demokratičnih volitvah, problematičen. Gre za program, ki ščiti pol, Polsko pred norimi odločitvami, ki se sprejemajo v Bruslju. Vi, namesto da bi stavili na priseljence, stavite na področju demografi, demografije na polske družine in to ste podprli s politiko 500 zlotov na otroka. Uh, Po tej nesmiselni razpravi, kjer napadamo vašo državo, bi se vam rad sam zahvalil, da ste nam pokazali, da obstaja tudi drugačna Evropa. Evropa svobodnih in ponosnih narodov, ki se niso pripravljeni odreči temu, kar so. E, veseli me, da ste skupaj z mačarskimi, češkimi in slovaškimi sosedi ustvarili blok v Evropi, ki e, se zoprstavlja Eh, evrskemu diktatu. Torej, naj živijo svobodni narodi našega starega kontinenta. So, Tako, sedaj pa uh, gospa Šitlo, gospa ministerska predsednica, izvolite. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! spoštovane eh, gospe in gospodje. Hvala lepa za vse te prispevke. To uh, so bili zelo pomembni prispevki in vsi ti glasovi, uh, kažejo na nekaj, kar bi moralo biti posem samoumivno. Namreč izražajo skrb o oblikovanju prihodnosti Evropske unije. Polska si želi stabilno Evropsko unijo. Polska si želi, da Evrope ne bi pretresale različne krize. In eh, Polska ne prispeva k tem krizam, želi pa Polska aktivno prispevati k temu, da bi se politika v Evropi izvajala tako, da bi takšne krize preprečili. Hvala za tudi kritična mnenja. Zahvaljujem se vam za vse prispevke, tudi tiste, ki ste izrazili svojo podporo za eh, mojo domovino in za vlado. Za nas je to pomembno. Prišla sem k vam, da bi vam posredovala informacije, In upam, da sem tudi izkoristila to priložnost. To je bil uh, moj prvi prispevek eh, tukaj uh, v Evropskem parlamentu in da sem odgovorila na vprašanja. Um, vprašanje uh, ustavnega sodišča in pa vprašanje medijskega zakona. To nas je uh, zaposlovalo. Naj vam odkrito povem, da sem mislila, da boste postavili specifično vprašanje v zvezi s tema dvema zadevama, ampak takšnih vprašanj nisem slišala. Mislim, da je to povezano s tem, da sploh ni problemov, torej sploh ne morate postavljati dodatnih vprašanj. Ali je pa tako, da je ta razprava problem za vse? In o tem je govoril tudi gospod Legutko. Ne strinjam se s tem, da Evropska komisija v zvezi s Polsko je sprejela to odločitev ampak sem odprta za podajanje podatkov in eh, na, v spredju naše skrbi bi morala biti prihodnost Evropske unije in vsi tu bi morali poskrbeti za to, da bo Evropska unija eh, delovala kar se da dobro in odprto in pogumno moramo razpravljati o pristojnostih. In pripravljena sem eh, vam odgovarjati na vsa vprašanja. Naj še enkrat ponovim nekaj pomembnih dejstev. Morda uh, vam je to ušlo uh, med tem, ko uh, sem uh, jih prej predočila. Mislim, da Poljska ne zasluži, da jo sedaj uh, ocenjuje Evropska komisija, kajti na Poljskem se ne kršijo človekove pravice, pa tudi uh, se ne kršijo načela demokratične države. Uh, In vse zadeve, ki se ta hip izvajajo na polskem, so v skladu z ustavo in v skladu z zakoni, pa tudi z eh, evropskimi pravnimi akti. Polska je suverena država, smo svoboden narod. Dovolite eh, eh, eno majhno pripombo. V polskem parlamentu je tako, da lahko na tribunah tudi ploskamo in da izrazimo svoje zadovoljstvo. In to odraža tudi občutek eh, velike svobode na polskem, kajti na polskem je tako, da eh, lahko svoja čustva izražaš tudi v javnosti. Zelo ljubimo svojo svobodo in eh, trudimo se tudi za ohranjanje te svobode, kajti za to svobodo smo plačali tudi visoko ceno. In zgodovina nas je naučila sledeče polske zadeve oziroma polske naloge opravljamo sami doma, kajti če te naloge eh, opravljajo drugi za nas, potem nam gre vedno slabo. In to je tudi moja skrb. Stvari ne moremo prenašati. Demokratično razpravljamo politiki, to je temelj demokracije. Ampak ta razprava mora potekati tam, kamor sodi, namreč v polski eh, parlament in tam moramo izražati svoja eventualna nestrinjanja. Najboljši dokaz za to, da je polska država demokratična država, je ta, da sem danes tu. Sem v Evropskem parlamentu, eh, sem prisotna pri tej razpravi. Na polskem lahko državljani brez težav izrazijo svoje nestrinjanje za mojo vlado in sicer na demonstracijah, ki so jih organizirali. Nihče jih ni eh, uviral pri tem. Polska je demokratična država. Danes sem prišla sem kot ministerska predsednica demokratične države in meni gre za to, da bi skupaj izdelali takšen model, da bo eh, Evropa delovala tako, da ne bodo potrebne tovrstne razprave nimamo podlage za današnjo razpravo. Prišla sem pa sem tudi zato, ker nosim v sebi globoko odgovornost. Čutim odgovornost ne samo zato, kar se dogaja na Polskem, ampak tudi zato, kar se dogaja v Evropi. Govorili ste o priseljevanju, o priseljencih, to je resen problem in to veste zelo dobro. Poljska je sprejela milijon, en milijon uh, beguncev iz Ukrajine, ki jih ni nihče želel. Oni so pri nas in jim pomagamo. In tudi o tem je treba spregovoriti. Ampak Poljska je pripravljena pomagati tudi na drugačen način. Poljska vlada uh, spoštuje uh, pravico uh, drugih držav, pa tudi nekdanja vlada se udeležuje razprav. In pa postopka, um, ki, ki je povezan za uh, eh, migracijo. Vi in mi, zlasti tukaj v Evropskem parlamentu, se moramo soočiti s to krizo kajti eh, tu so tudi prečakovanja naših državljanov in njihova skrb je njihova varnost in pa delovna mesta. To je velika skrb za Evropo in to ne velja samo za mojo državo, za Polsko. Ljudje um, se bojijo. Storiti bi morali vse za to, da se bo Evropa razvijala v miru. to je skupnost suverenih enakopravnih držav. Poljska vlada ne bo odstopila od svojega programa, kateremu smo se zavezali pred našimi voljivci. To so bile demokratične volitve in Poljaki so izbrali ta program, izvolili so nas, zmagali smo na volitvah. Eh, in zmagali smo na volitvah, ker so se Poljake tako odločili. In program bomo tudi izvedli. Eh, izpeljali bomo program, eh, ki ga Poljake pričakujejo. Žal imajo pogosto občutek, da do sedaj ni bilo dovolj pravičnosti za vse državljane. Želimo pravično polsko Polsko, enakih možnosti, Polsko eh, razvoja. To si želimo za nas in za Polsko. Torej za Poljake je zelo pomembno, da se odnosi z drugimi državami dobro razvijajo. Želimo si enakih možnosti v vseh srednjeevropskih državah. Mi smo nova država članica Evropske unije. Evropski uniji smo pristopili in eh, seboj smo prenesli vso svojo zgodovino kot popotnica. To velja za vse srednje evropske eh, države. Ampak prišli smo z velikim upanjem. To je bil za nas sen. Eh, to je bila za nas velika predstava o svobodi, o enakih možnostih in želimo biti v takšni Evropi, o tem ni nobenega dvoma. Gotovo obstajajo številne težave in presečemo moramo številne uvire, ampak vendarle si to želimo. Poljska potrebuje oziroma Poljska mora več delati na tem, zaščititi moramo šipkejše in ne smemo se bati močnejših. Naj eh, po, eh, spomnim na Liha Kačinskega. On je opisal izzive za Poljsko in eh, ti so še zdaj aktualni. In Janez Pavel II, velik uh, evropejec, velik poljak, je dejal, da se ne smemo bati, da moramo izgraditi pravičnejšo Evropo. To moramo storiti skupaj. In vsi si želimo, da bi vsak evropski državljan imel občutek, da ima enake možnosti in da se ga obravnava na enak način. Poljska ne zasluži, da nas eh, cenzurirajo. In naj še enkrat spomnim na to spremeniti moramo zakon glede ustavnega sodišča. Pod prejšnjimi vladami je bilo tako, da je prejšnja vlada torej predložila eh, eh, zakon, eh, to je bilo leta 2014, ampak dve leti se ni nič zgodilo šele po volitvah. Ta, takrat je prišlo do kršitve ustave. Ampak mi želimo to, da bi imela opozicija več pravic v ustavnem sodišču. To je bil moj predlog. Potem ste spregovorili o medijih. Načela, eh, na katerih delamo mi na Polskem, so ista kot eh, v drugih državah članicah. Eh, to velja tudi za Italijo, naprimer. Vem, kaj se dogaja v drugih državah. Lahko razpravljamo o številnih vprašanjih, to je pomembno. Ampak naj še enkrat povdarim. Pri tej razpravi imamo en problem. Kajti takšne dvome, uh, eh, takšne dvomi so že obstajali. Polska vlada je 2014 pod uh, eh, medijskim predsednikom Tuskom se izrazila o, o s, v novem institucionalnem okviru, o novem ustavnem okviru za polsko vlado. In tega ni bilo moč sprejeti. S tem smo imeli problem in ta problem moramo rešiti. Danes imam morda občutek krivice, da je Poljska sedaj uh, izpostavljena nekemu eksperimentu. Ampak jaz imam obveznosti do Poljske, do Poljske države. In uh, imam čast, da vodim to državo. Ampak tudi v odnosu do parlamenta in komisije. Lahko bi prišla sem in poskušala pojasniti, kakšne so te stvari na Poljskem. Ampak kaj si zaslužimo? Z... Hvala lepa. Zaslužimo si, da imamo svojo avtoriteto. Hvala lepa. Wir kommen jetzt zu einer abschließenden. Zdaj pa prehajamo na zaključni krok govornikov, ki imajo vsi po minuto časa za govor. Prvi v tem krogu je gospod Korvin Mike. Najlepša hvala, gospod predsednik. Z veseljem lahko pripomnim, da je bilo rečeno, da ni drugega imperije kot imperij prava in da je pravo pravo, ne glede na to, kako ga pogledamo. Ali obstaja pravna država ali pa obstaja demokracija, kajti včasih pravo hoče eno, ljudstvo pa drugo in potem se je potrebno odločiti. Stokrat sem že povedal tudi v tem parlamentu, da imamo na polskem odličen primer. Nekdo reče, da spremembe na sodišču niso bile skladne z zakonodajo, a vladajoča stranka pa pravi, pa kaj potem, mi smo izvoljeni, vi pa ne. Sam sem za pravno državo in neodvisno vladanje, ampak pod prejšnjo vlado na Polskem je predsednik sodišča pisal predsedniku države in vprašal, ali je nekaj ustavno ali ne. Če naj torej prevlada pravna država, Eh, potrebujemo jasna pravila, na polskem pa to ni jasno in mislim, da je potrebno Evropsko unijo enostavno uničiti. Hvala. V imenu skupine ENF, gospod Marusik. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Gospod predsednik, gospe in gospodje. Kar zadeva politične dileme in eh, razmere na polskem, ne vem, če je eh, prav, da o tem govorimo tukaj. O tem se razmišlja, na tem se dela na polskem, v polskih institucijah. Zato je prav, da se neham ukvarjati s tem in smo bolj optimistični, Prav je, da imamo več zaupanja v Evropo vrsta vele sil je prišla in odšla. Tu so bili Rimljani, tu je bila Sovjetska zveza, e, vsi so prišli in odšli, e, svet pa še kar stoji. In tudi, ko bo Evropska unija e, odšla, bo evropski kontinent še ostal. Kajti številni narodi si želijo istega, svobode in pravice. Torej, dajmo ta razpravo, to razpravo na stran in razmišljamo o Evropi. Razmišljamo o tem, kaj eh, naj počnemo, da ne bomo posegali v družine, države, podjetja, da ne bomo samošavali to, kaj ljudje počnejo. Pustimo ljudem, da živijo svobodno, kot želijo. Naj bo Evropa svobodna, tako bomo vanjo laže verjeli. Aj, ježeli možno, ješče so vjencej. Če dovolite, ker vidim, da se mi čas za govor še ni iztekel, Zelo vesel sem, da je ta razprava spodbudila nekaj zdravorazumskega razmišljanja v tej dvorani. Eh, preteklosti smo bili kot v nekem balončku, posem oddaljeni od realnosti v Evropi in drž v državah članicah, odkuder prihajamo. Zdrava pamet bi morala prevladati in potem bo ta razprava se osredotočala na specifične probleme, s katerimi se sooča Evropa. E, tako bomo vsi v Evropi srečnejši. Hvala. E, v imenu EFDD gospod Ivaskevič pani premier, szanowni państwo. W Polsce... Gospa premierka, gospe in gospodje. Razmere na Polskem so normalne, to upravim kot predstavnik opozicije. Parlamentarna demokracija deluje in lahko potrdim to, kar sta povedala prejšnja govornika. Današnja razprava Eh, bi morala biti razprava o meji pristojnosti Evropske unije in evropskih eh, institucij. Te meje se vedno znova premikajo, Do, evropskim institucijam se dodaje nove in nove pristojnosti brez kakršne koli utemeljitve v evropski zakonodaji. Eh, Evropa poskuša postati neka nadvlada, super vlada, čeprav nihče ni pristal na njeno umešavanje v suverenost nacionalnih držav. Uh, dobri nasveti eh, nemških in eh, belgijskih eh, politikov so nekaj, kar bi lahko zadržali zase. Sami imate dovolj težav s tem, kako obravnavati svoje ženske, kako voditi svoje države. Gospa premijajka, čestitke za današnji govor. Eh, iskreno sem pripričan, da je eh, prihodnost Poljske izključno v rokah polskega ljudstva. Vse je odvisno od nas. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa Harms v imenu zelenih. Gospa premijejka, številnimi polskimi kolegi sem pozivna jesen 2014 bila v Kijevu na trgu Majdan. Med njimi je bilo veliko pripadnikov vaše stranke in ti kolegi so se zelo zauzemali za pravno državo, za pot Ukrajine v smeri Zahoda. Vsekakor so vsi bili proti avtoritarnemu vplivu Kremlina in predsednika Putina, ne samo v Ukrajini, ampak tudi v Evropi. In tisto, kar me res boli v vaših odzivih na to razpravo, je to, da vi eh, pozdravljate tiste poslance, ki uh, ofenzivno uh, zahtevajo uh, uničenje Evropske unije in eh, ki jih očitno pri tem spodbuja tudi predsednik Putin. Eh, ne vem, eh, kako to odraža vaša zavezništva, ampak v vsakem primeru je potrebno o tem govoriti. Poleg tega naj povem, da mislim, da smo zopet na točki, ko moramo razumeti, da eh, nelagodna soočanja v zvezi z normami pravne države, o demokratičnih pravilih, o tem, kar ni en, enoznačno opredeljeno v evropski z, zakonodaji, da so taka soočanja, take razprave ključne, kajti za razpravo o pravni državi na polskem se pravzaprav skriva tudi razprava o tem, kaj nas združuje, zakaj nam ne uspe pozitivno opredeliti, kaj je naša evropska identiteta, zakaj se ljudje in države razhajajo. In eh, to je tisto, kar bi morala zagotoviti Evropska unija, tudi pri vprašanju eh, Polske. Ker sem dobro spoznala vašo civilno družbo, imam veliko zaupanja v polsko družbo, da ne bo dovolila, da bi eh, se zopet pojavilo avtoritarno vodenje vaše države. Najlepša hvala, gospod Cimer, v imenu GUE. Spoštovana gospa premijejka že vse čas razmišljam o tem, zakaj imam občutek, da na mizi pravzaprav ni tisto, o čemer bi morali govoriti. In kot Rebeka Harms lahko tudi sama povem, da me je zelo zmotilo, da ste pri izjavah o stanju Evropske unije in pri zahtevah, da naj bi eh, bilo potrebno Evropsko unijo uničiti, uh, da ste eh, pri takih izjavah eh, nakazali na nekaj, eh, kar ni skladno z vašimi prejšnjimi izjavami, ampak mi smo evropejci, želimo biti vodilni, želimo biti v ospredju, ampak ne na račun tega, da se zopet vrnemo na nacionalno raven. Res je, v Evropi potrebujemo neko korekturo, neko temeljito reformo in ta mora temeljiti na temeljnih pravicah Evropske unije. Državljani in državljanke, ljudje v naši eh, okolici morajo zaznati dodano vrednost, ki jim jo prenaša Evropa ker predstavlja neko eh, alternativo eh, nasprotovanju med eh, narodnostmi, med eh, eh, alternativo razhajanju, eh, da je upanje, da lahko živimo skupaj in eh, občutek imam, da razumete, da Poljska dejansko predstavlja most med vzhodom in zahodom. Uh, eh, mar si kdo zelo dobro pozna probleme v vzhodnoevropskih in srednjeevropskih državah. Vemo, da je potrebno mar si kaj razčistiti, na novo urediti, uh, ampak res vas eh, prosim, ne umikajte se nazaj, ne pozdravljate eh, tovrstnih to izjav. To so napačni sogovorniki in to ne bo prineslo dodane vrednosti za Polsko. Najlepša hvala, zdaj pa gospod Vrhovštad. Ja, gospe premijeki, moram povedati, da vas občudujem na nek način, kajti v nekaj tednih ste uporabili že vse trike, ki jih ima na voljo premije v svojem uradu. Ja, rekli ste, uh, Eh, tu sem zato, da odgovorim eh, vaš, na vaše vprašanje, ampak pravzaprav niste kaj dosti povedali. Eh, mislim, da smo mi in tudi predstavniki komisije opisali, čem je težava, kakšne so težave pri spremembah pri ustavnem sodišču. Naj pojasnim, morda prevod v poščino ni bil najboljši. Sistem je enostaven, imenovali ste tri od skupno petih nove sodnike na, upra, na ustavnem sodišču in na podlagi novih pravil, ki ste jih eh, oblikovali, ste dali eh, pravico veta trem eh, članom iz vaših vrst. Trije člani iz vaše stranke lahko blokirajo kakršnokoli odločitev ustavnega sodišča na podlagi novih pravil, ki ste jih sprejeli. To se je zgodilo. Ampak na to se sploh ne odzivate. Zdi se vam povsem normalno, da se kaj takega dogaja. In edini argument, ki ga imate, je, da pravite, in to pravi tudi gospod Ledgutko, ja, platforma je tudi delala napake, res je, ampak vi ste bili izvoljeni, zmagali ste na volitvah zato, da bi bili boljši kot platforma, zato, da ne bi delali istih napak kot platforma. E, to je bistvo demokracije, vi pa počnete ravno isto in pravite, dobro, oni so tudi počeli uh, stvari, ki nam niso bile všeč, ustvarili so eh, enostrankarsko državo in zdaj je na nas, da ustvarimo enostrankarsko državo za naslednji mandat. Imam eno vprašanje in upam, da boste vsaj na to lahko odgovorili kot premijejka. Če Beneška komisija da negativno mnenje, ali boste upoštevali oziroma sledili takemu mnenju Beneške komisije? Hvala. In morda bi bilo najbolje, da odgovorite kar takoj. Gospod Legutko za EKR. Najlepša hvala, gospod predsednik. Imamo dva velika sovražnika. En sovražnik je eh, neznanje, nepoznavanje, drugi sovražnik pa so predsotki. Zelo težko se je boriti proti predsotkom, eh, tudi z matematiko, kajti če imamo ustavno sodišče, na katerem je eh, devet, od devet ali do šest eh, sodnikov, taka so pravila, in če pride do Eh, položaja, ko je eh, mnenje sodnikov neenotno, potem ni mogoče sprejeti odločitve. Eh, no, nič ne narobe s tako sestavo sodišča. To je povsem običajna struktura in povsem normalno je, da imamo na sodišču tako strukturo novo sodišče je bolj reprezentativno in ne dovoljuje petim sodnikom, da bi sprejemali samovoljne odločitve. Je torej tako sodišče boljše ali slabše? Mislim, da je boljše, tako da ni nobenega argumenta, da bi temu ugovarjali. Gre za enostavno za boljšo strukturo. E, verjetno bi mi kdo ponudil tudi kak nasproten argument, ampak zaenkrat ga nisem slišal. Kar pa zadeva medije so mediji zdaj v boljšem ali slabšem stanju? Imamo uh, eno samo različico resnice kot v preteklosti ali jih imamo več? Zdaj jih imamo več. Kaj pa tisti novinarji, ki uh, so bili pred osmimi leti odpuščeni? Zdaj se vračajo. Uh, jih naj zdaj ne zaposlimo, ker čeprav želimo uh, več različnic, različic resnice. Hvala lepa, gospa ministrica, za to razpravo. Tri zadeve so se jasno izpostavile v tej razpravi. Kot prvo, imenovanje, predvsej splošno imenovanje, kakšno vlogo je Poljska odigrala tekom svoje zgodovine, ko je branila svojo suverenost. Polski smo tudi čestitali, zato ker je ponovno vzpostavila demokracijo tudi znotraj Evrope. Se pa seveda z veliko zaskrbljenostjo lotevamo vseh odločitev vaše vlade v zvezi z mediji in ustavnim sodiščem. Torej, vsi smo priznali, da ste bili legitimno izvoljeni in da lahko tudi speljete vladni program. S tem res nimamo nobenih težav. Dejstvo pa je, da večina, demokratična večina ne upravičuje tega, da spodkopavate demokratične vrednote in da ne ščitite pluralizma. Pluralizem je tisti, ki omogoča tudi nadzor vlade in medijev. Več govorcev je danes tudi reklo, sem Poljak. No, nekateri so se javili iz precej neprimernih krogov. Ti, ki so se oglasili kot Poljaki, so v slabi eh, družbi. Ogromno jih je šlo na volišča. 50 odstotkov jih je šlo, 50 ne, tistih 50, ki jih ni glasovalo, ni izgubilo svojih pravic. 38 odstotkov državljanov vam je dalo legitimnost za vladanje, ostalih 72 odstotkov pa vas ni podprlo. Najlepša hvala, Gonzales Ponce za Evropsko ljudsko stranko. Presidente. Hvala, gospod predsednik, gospa ministerska predsednica. Hvala lepa da ste danes z nami v tej dolgi razpravi, ki poteka v parlamentu. Vi ste zelo naklonjeno govorili o Evropski uniji danes v razpravi. Upam, da bo tudi vaša stranka podprla ta vaš diskurs in da bo vaša stranka enako ravnala tudi z nami, ko bomo prišli na obisk na Polsko. Ustavno sodišče ne more biti politični organ. Če je politični organ, potem ne služi ničemur. Ustavno sodišče mora biti pravosodni organ. Ni me pomirila vaša izjava, da bo vlada poskrbela za pluralizem medijev in da bo zagotovila tudi objektivnost medijev vsakič, vedno pomislim ob takšnih izjavah na stavek v smislu, sedaj bo pa lisica skrbela za red v kokošnjaku. Tu ne gre za zakonodajo kot takšno, imate pravico, da jo spremenite. Gre za vrednote, teh ne moremo spremeniti. Ne gre za Polsko, gre za Polsko vlado če mešamo vlado z narodom je to precej nevarno verjetno najbolj nevarna stvar kar se lahko lotimo v politiki tu ne gre za suverenost gre za pravno državo ne gre za politiko gre za svobodo kot je rekel Manfred Weber tu gre za enotnost in ne za razkol tudi sam bom zaključil tako kot Enrique Guerrero tisti ki si jih verjetno ne bi želeli v svoji družbi, so se danes razglasili za Poljake. Vsi bi lahko rekli, da smo Poljaki, ker smo Evropejci. Mi smo ponosni, da smo Evropejci in lahko bi bili ponosni tudi na to, da smo Poljaki. Upam, da boste ob svoji izvolitvi to tudi dokazali. Peter, Hvala, gospod Gonzales. Izvolite, gospa premijerka. Szanowni Państwo, Spoštovani gospe in gospodje, kar zadeva Beneško komisijo, zelo me zanima, kakšen bo rezultat. Lahko se navežem na to, kar sem že povedala, da se je Poljska sama obrnila na Beneško komisijo za njeno stališče in želno pričakujemo odločitev. Eh, Bistveno enostavno bi bilo za nas, če bi eh, bili v igri argumenti, ampak pravzaprav eh, na polskem ni slišati kaj dosti argumentov. In res sem prepričana, da bo vsaj Beneška komisija podala objektivne argumente glede tega, kaj se dogaja. Sicer pa nismo spremenili eh, pravil glede imenovanja sodnikov. Prejšnji parlament je odločil, da je eh, potrebna dvotretinska večina na račun eh, desetih ljudi, je težko plivati na petnajst ljudi, ampak eh, ponovno naj rečem, da je ta razprava povsem zgrešena, ampak vseeno sem tu. Tu sem, ker spoštujem eh, dejstvo, da Evropski parlament eh, je zaskrbljen in želi objektivno se lotiti tega problema. Gospe in gospodje, ne bom se sklicovala oziroma navezovala na eh, izjave, ki mislim, da nimajo mesta v tej dvorani. Tudi eh, sama imam določeno dostojanstvo kot državljanka Evropske unije, ker in mi to narekuje. Mi nismo nacionalistična stranka in če eh, nas eh, tako poimenujete oziroma tako označite, je to žaljivo. In, ampak vendarle, o tem ne bom eh, eh več govorila. Naj pa ponovim, da je bila polska vlada izvoljena na pravičnih volitvah strani polskega ljudstva. Polska vlada vodi Polsko, zato ker je dobila mandat za to strani polskega ljudstva. In polska vlada ni ločena od uh, eh, Polske. E, eh, tako pač deluje demokracija v vseh državah, tudi v vaših državah. To ne pomeni, da ne spoštujem e, španske vlade ali nizozemske vlade, e, spoštujem pa Španijo ali nizozemsko. Ne, če spoštujem državo, potem uh, Eh, in narod, potem spoštuješ tudi državo, morda se eh, tudi vlado, morda se eh, nekdo ne strinja z našo politiko, ima vso pravico. To je temelj Evropske unije. Vsi imamo različna mnenja, pogosto se tudi ne strinjamo, ampak vendarle o stvarih se lahko pogovarjamo in to je bistvena dodana vrednost. Za me in za polske državljane, za vse nas je to bistveno. Na polskem namreč dolga leta nismo imeli možnosti za odprto razpravo. Govorite o pravičnosti in enakosti. Prav je, da to izpostavljate in vesela sem, da ste to omenili. E, Evropska unija je lahko zaskrbljena zaradi polskega gospodarstva. Omenili ste Šlezijo, sama živim v bližini in lahko e, rečem, da čutim veliko pripadnost tej regiji. Prihajam z mejnega območja Šlezije. Šlezija je čudovita regija, kjer živijo čudoviti ljudje, ampak ta regija potrebuje pomoč Evropske unije. Pokazite, pokazite torej solidarnost eh, Šlezijo, pomagajte tamkajšnjim ljudem. Eh, gre namreč za eh, velik problem na polskem. Šlezici mi pravijo naslednje. Naj bo Evropska unija pomagala pri naših težavah. Ali bodo sprevedeli, da potrebujemo evropsko pomoč, ali nas bodo prepustili sami sebi, kot se je to zgodilo s polskimi ladjedelnicami? Oprostite, ampak tudi na polskem imamo taka vprašanja, ki jih dobivamo kot vlada. Poskušamo ljudem stvari razložiti, pripravljeni smo na odprto razpravo in želimo, da Poljaki imajo občutek, da je Evropska unija pripravljena pomagati, kadar pomoč potrebujejo. In zato sem danes tu, ker verjamem v Evropsko unijo, verjamem v Evropo in verjamem v to, da civilna družba, ki je bila danes večkrat omenjena, Eh, moram reči, da smo v naši vladi imenovali posebnega pooblaščenca za civilno družbo, ker je to sogovornik, ki ga jemljemo zelo resno. Imamo nekoga, ki je odgovoren isključno za civilno družbo, česa podobnega v prejšnji vladi ni bilo. Uh, In prepričani smo, da eh, ta eh, vzorna rešitev na polskem je eh, vzor lahko tudi za druge. Imamo podobne vzore tudi iz zgodovine. Imamo gibanje solidarnost, imamo marsikaj, k čemu je Polska prispevala. In To tudi prispeva k podlagi in temeljem, na katerih lahko gradimo skupno Evropo, Evropo, ki je skupnost suverenih držav uh, storimo to. Uh, izkorist, tre, uh, eh, izvedimo svoj manifesto in uh, to pomeni, da uh, pokažemo, da je polska država, ki pravo in ustavo jemlje zelo resno. Ravno tako zelo resno jemlje Evropsko unijo. Sem evropejka, na to sem ponosna, ampak v prvi vrsti sem polska državljanka in tudi na to sem ponosna. Na, Najlepša hvala, gospa premijejka. Očitno imamo res težave s tolmačenjem. Uh, Jaz sem spremljal angliško tolmačenje, ker nisem uspel razumeti polščine. Polski original eh, eh, je prezahteven za me. Ampak kaj ste povedali? Boste upoštevali mnenje Veneške komisije ali ne? Eh, recite, odgovorite samo zda ali ne. Lahko tudi polsko bom razumel. Ja nie mam kłopotu z tłumaczeniem. Ja rozumiem, że pan jest dociekliwy, bo pan chce bardzo dobrze Nimam nobenih težav s tolmačenjem. Vem, da ste zelo radovedni in da bi se radi naučili kaj več o Poljski. In hvala, predsednik, da, do, da ste dovolili to razpravo, ki verjetno ni posem skladna s poslovnikom. Predvsej kilometrov sem prepotovala, prišla sem zato, da bi v celoti odgovorila na morebitna vaša vprašanja. Nobenih težav nimam z razumevanjem tega, kar ste želeli povedati. Tako da bi morda morala bolje prisluhniti en drugemu, morda bi si morda morala bolj želeti, da bi se razumela. Govorimo torej o dejstvih. Mnenje še ni bilo podano, ni bilo izdano, čakamo na to mnenje, ko ga bomo prejeli, pa ga bomo vsekakor podrobno analizirati. Najlepša hvala, gospod Kendr, se naslednjim. dobro ampak kolega verhofstadt eh, razumem da niste zadovoljni ampak eh, nekako morate sprejeti ta odgovor gospod kunders gospod predsednik gospa premierka spoštovani poslanci in poslanke gre za zelo pomembno pa tudi občutljivo razpravo. To je bilo razvidno tudi iz eh, izmenjave v zadnjih minutah. Ampak vendarle je ta razprava zelo pomembna. Vsi smo in ste spregovorili o pomenu pravne države, ki je podlaga za naše sodelovanje. Tu pravzaprav ni nobene izjeme. To je pozitiven znak, ampak vsi se zavedamo, da ko govorimo o pravni državi, To hitro ni samo pravno vprašanje, ampak tudi politično vprašanje in to je razumljivo. Gre za uh, vprašanje suverenosti, uh, ravnovesja med institucijami, gre tudi za politične odločitve. In razprava o pravni državi je po svoji naravi tudi politična in zato je pomembno, da se odvija danes tu v parlamentu. Vsi ste jasno povedali, da uh, nihče ni svetnik. Potrebno je izključiti dvojne standarde in predvsem in nami je veliko dela. Ne gre samo za kazanje s prstom. Zagotoviti moramo, da vsi v teh težkih časih v Evropski uniji pri, preverimo svoje eh, temelje za pravno državo. Sam tu govorim v imenu ministerskega sveta. Eh, nismo še zasedali v zvezi s tem, ampak lahko vam povem, da tudi strani sveta pripisujemo pravni državi ogromen pomen. Glede nekaterih stvari pa smo se že zedinili. Eh, najprej glede mehanizma, ki ste ga spostavila svet in komisija, gre za letni dialog eh, in komisija je sprejela okvir za eh, ta dialog v letu 2014. Zdaj je pomembno delati na tem mehanizmu in eh, spraševali ste me, eh, ali bomo to zdaj okrepili, spreminjali. Ne poznam nobenega tovrstnega predloga, če ga bomo prejeli, ga bomo preučili, ampak eh, imamo predlog za mehanizem in zagotoviti moramo, da bo ta deloval, pri čemer moramo seveda upoštevati in spoštovati dialog med vsemi institucijami. V imenu predsedstva lahko povem, da smo predani zagotavljanju spoštovanja temeljnih vrednot Evropske unije. Komisijo trenutno izvaja analizo dejstev, je v stanem stiku s polsko vlado in eh, po tej plati igra zelo pomembno vlogo pri spremljanju dogodkov na celotni eh, na celotnem območju Evropske unije eh, in v vlogi varuhinje pogodb. Veste, kakšno je stališče sveta, kakšno je, oziroma predsedstvo, kakšno je stališče komisije. Mislim, da je bilo zelo dragoceno, da ste imeli to priložnost pogovoriti se s premijejko, ki um, je bila res zelo odprta in pripravljena prisluhniti vašim komentarjem in govoriti na vaše vprašanja. Iz duha današnje razprave, ki je bila na trenutke občutljiva, uh, Eh, sklepam, da eh, je potreba po dialogu, v katerem bomo sodelovali vsi, to mora biti resen dialog. Po drugi strani pa je na vseh stranih tudi potreba po objektivnosti, dejstva je potrebno obravnavati objektivno v duhu sodelovanja, kot je omenila komisija. In po tej plati je pomembno, da je bila omenjena Beneška komisija. Z naše strani ste lahko prepričani, da bo processtvo eh, podrobno spremljalo razvoj dogodkov in lahko ste prepričani, da bomo eh, s eh, svojimi prizadevanji eh, in eh, razpravami, eh, da si vsem tem prizadevamo prispevati k temu, da bo pravna država v Evropi cvetela. Kajti, če je nekaj postalo jasno v tej današnji živahni razpravi, je to, da je politično gledano pravna država barno slepa. Najlepša hvala za razpravo. Najlepša hvala. Zdaj pa za konec še komisija. Najprej gospod Oettinger. Gospod predsednik, gospa eh, premijajka, poslanci in poslanke. V Evropski uniji imajo mediji eh, velik pomen. Neodvisnost medijev je pomembna prvina, pa tudi raznolikost medijev je pomembna. In na podlagi eh, pritožb ima komisija ne samo pravico, ampak dožnost preveriti, ali neodvisnost in raznolikost medijev v Evropi je kakorkoli ogrožena oziroma ali je zagotovljena. Nič več in nič manj na tem področju ni naloga komisije v novem polskem eh, zakonu o medijih gre za tri telesa. Gre za upravo, gre za nadzorni svet, eh, TVP in PA, gre za javne televizijske, eh, javno televizijsko in javno radijsko hišo na polskem, gre za nadzorni svet obeh družb in gre za regulatorja medijev. Doslej je nadzorni svet, ki je bil sestavljen iz eh, sedmih čl eh, članov, eh, sestavljal nekoga, ki ga je predlagal Ministrstvo za kulturo, nekoga, ki ga je predlagalo Ministrstvo za kulturo, torej dva predstavnika vlade, pet članov pa je bilo na podlagi razpisa imenovanih strani regulatorja. Uh, Sprememba, ki je bila sprejeta ob koncu leta, pa je zmanjšala število članov sedmih na tri. Vsi trije pa so imenovani na podlagi odločitve Ministrstva za finance. Potem drugič, uprava. Uprava bo v prihodnje brez navedbe eh, razlogov in kadarkoli lahko Eh, imenovana oziroma odpoklicana. In ta odločitev zadeva tudi, eh, torej eh, ta odločitev je tudi odvisna od nadzornega odbora, ki ga imenuje ministerstvo. Torej, Vse to se dogaja uh, brez, uh, oziroma se je spremenilo brez uh, posvetovanja samimi hišami ali parlamentom. Uh, ali pa celo regulatorja. Torej, sama vlada eh, je s tem posegla v delovanje javne televizijske in javne radijske hiše in mi zdaj preverjamo vprašanje, ali to ogroža neodvisnost teh dveh družb. Eh, veseli smo, da je Poljska pripravljena na dialog. Mi smo eh, pripravljeni eh, stvari spremljati in nas zanima, kaj bo prinesla velika sprememba medijskega zakona, ki jo napovedujete za februar. Upamo, da bomo imeli priložnost posvetovanja pred sprejetjem novega zakona, kajti bolje je, če se o pravnih vidikih in o pravni državi pogovarjamo ne, ko je zakon že sprejet, ampak predhodno. In v, mora v tem mora sodelovati tudi parlament in vsi, vse zadevne stranke v državi. Najlepša hvala. Zdaj pa še gospod Timmermans. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa premijerka, spoštovane poslanke in poslanci. Na številne zadeve bi se lahko odzval, pa glede na to, koliko je ura, bom zelo kratek. Tri točke. Slišal sem celotno razpravo o suverenosti. Sam oh, ohranjam mnenje, da je Poljska sedaj bolj suverena, bolj nadzoruje svojo usodo kot v tisočletjih preden je postala članica Evropske unije. Svojo suverenost je združila suverenost ostalih držav v Evropski uniji in Poljska ima prvič v zgodovini meje, ki jih sosede ne izpodbijajo. To je resnična suverenost, gospa premijajka. To je velik dosežek vseh evropskih narodov, predvsem Poljske. Drugo. Vse članice Evropske unije so prostovoljno podpisale in ratificirale evropske pogodbe. To so storile v svojih parlamentih. S tem so nas prevzele obveznosti v smislu ohranjanja vlad pravne države. Pa ne zgolj to. S tem podpisom ste dopustili, da sodišče v Luksemburgu preverja, ali vi izpolnjujete svoje obveznosti. Sodišče potem preverja tudi komisija, tudi parlament in ostale države članice Evropske unije vas lahko postavil pod vprašaj. Tako da tu ne gre več za skrivanje za nacionalno suvereno, zato ker ste podpisali in ratificirali pogodbo, v kateri piše, da se lahko o teh zadevah pogovarjamo na evropski ravni. Gospod Legutko ljubi dejstva in dejstvo je, gospod Legutko mimo grede, prav pravico imate do svojega mnenja, ampak žal ne morete navajati svojih dejstev. Naj spostavim nekaj zadev. Gospa premijerka, ne nasprotujemo načelu, kakšno naj bo razmerje, ko gre za sestavo ustavnega sodišča. Spoštovati morate zakonodajo na polskem. Tisto, kar me skrbi, je, da je ustavno sodišče na polskem to zakonodajo tolmačilo in izvajalo na določen način in te sodbe vi zgolj delno upoštevate. Sodbo z 3. decembra ste pogosto izpostavili in tam piše, da je star parlament imenoval preveč sodnikov. Tega niste preveč upoštevali. 9. decembra je sodišče razveljavilo zakonodajo, ki jo je sprejel nov parlament, zato ker je ta zakonodaja preklicala vse prejšnje, vsa prejšnja imenovanja, tudi tiste imenovanja, ki jih je prejšnji parlament povsem legitimno opravil. V dialogu se bomo seveda še vedno odzivali na te točke. Mimo grede. Če vam je tako drago mnenje Beneške komisije in ste za njen zaprosili, no, sam sem mislil, da ste to storili, ker smo mi to zahtevali, ampak očitno ne. Zakaj potem ne počakate z izvajanjem te zakonodaje, dokler ni Beneška komisija podala svoje mnenje? Sedaj ste stvari enostavno sprejeli in jih začeli izvajati, Beneška komisija pa bo svoje mnenje podala kasneje. Ostaje torej vprašanje, kako bo Poljska razrešila ta vprašanja. Samo, če boste razrešili ta vprašanja, ko gre za sestavo sodišča, bo lahko sodišče igralo svojo ulogo varuha v celoti. Pričakujemo tudi obrazložitve in pojasnila glede ostalih reform v zvezi z ustavnim sodiščem. Pravna država in predvsem ločitev oblasti je tisto, kar nas vse skrbi. Evropska boleč, zgodovina je bila precej boleča na tem področju. Spoštovati moramo človekove pravice, vladavino prava in demokracijo. To je tisto, kar smo se naučili. Najti ena zadeva brez drugih dveh ne more cveteti. Demokracije ne morete uporabljati kot argument zopr človekove pravice, niti ne morete demokracije uporabiti za, kot argument za boj proti drugim zadevam. Polska je bila vedno največja žrtev te boleče zgodovine. Sedaj pa smo priča svobodni, neodvisni, ponosni Polski. Ne na vkljub Evropske unije, temveč zaradi Evropske unije. To je tudi razlog, zakaj verjamem, da bi morali ohraniti konstruktiven dialog s polsko vlado. Verjamem, da lahko ta vprašanja razrešimo skladno z pravili, ki jih spoštujejo vse evropske države, ki so se k tem pravilom zavezale. Hvala. meine damen und herren ich muss sie bitten zum gospe in gospodje eh, moram vas prositi da zdaj zaključimo s to razpravo gospa premijerka je ponovno prosila za besedo gospa premijerka ste ve da ste naša gostja in vam ne želim odreči te pravice ampak moram vas eh, opozoriti na to da bo nedvomno sledila še nadaljnja razprava In eh, žal vam tudi skladno s poslovnikom res ne moram ponovno dati besede, ker smo z izjavo gospoda Timmermansa zaključili to razpravo. Tako da eh, vse opozarjam, da karkoli boste povedali je zgolj informativne narave, ne more slediti še nadaljna razprava. Izvolite, gospa premijejka. Bardzo dziękuję panie przewodniczący za to, że mogę jeszcze zabrać głos. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za to prijaznost in hvala, da ste mi dali besedo. Vsem bi se vam rada zahvalila, gospe in gospodje. Ta razprava je bila zelo pomembna tako za Polsko kot za Evropski parlament. Zato še enkrat najlepša hvala. Naj še enkrat povdarim in ponovim, da je Polska demokratična država, kjer vlada vladavina prava. Polska spoštuje ustavo in vso ostalo zakonodajo ter evropske pogodbe. No, vse zadnje smo člani Evropske unije. Hvala lepa za vse izjave, za vsa vprašanja. Upam, da vam bodo informacije, ki sem vam jih posredovala, v pomoč pri oblikovanju vašega nadaljnega mnenja. Za zaključek, gospod predsednik, če smem, bi se odzvala na to, kar je rekel gospod komisar. Vprašal me je, zakaj nismo počakali na mnenje Beneške komisije. Sprejeli smo zakonodajo v zvezi z ustavnim sodiščem. S tem smo spremenili prejšnji zakon, ki ga je pod vprašaj postavilo tudi ustavno sodišče. Nismo čakali na mnenje, prav tako kot vi niste čakali na mnenje. Organizirali ste to zaslišanje, to razpravo, niste počakali na mnenje Beneške komisije. Zato bi se morali vsi zavedati, da nas ta dialog združuje, zbližuje in nas vodi k temu, kar nam je vsem drago, to je Evropska unija. O minister, o minister, Gospa premijejka, Najlepša hvala. Hvala za vašo izjavo. Hvala tudi za zahvalo, ki ste jo naslovili na Evropski parlament. Sam pa bi se vam eh, zahvalil tudi vam. Dejstvo, da ste prišli sem, da ste bili pripravljeni na to razpravo, je dober znak. Eh, In s tem se razlikujete od eh, marsikoga, eh, ki vam je sicer ki vam eh, je ploskal in ki ni bil naklonjen temu, da se ta razprava danes tukaj